I think we can start. Mislim, da lahko začnemo s stankom. Oh. Yeah, the Ja, schönen guten Morgen. Dobro jutro, sem skupaj. Vse vas lepo pozdravljam na današnji sestanek. Dnevni red, predlog dnevnega reda, ima kdo kakšen predlog, če ne ga lahko sprejmemo. No, jaz bi nekaj še dodal k dnevnemu redu. Potem tekom sestanka sledi še uh, poročilo o trialogu, ampak to bo za zaprtimi vrati. Smo pa danes zjutraj presenetljivo dobili neke nove informacije. Zato prosim poročevalca, da nam povesta, kako je uh, s tem trilogom. To je edina točka, ki bi jo dodal na dnevni red. Je še kaj? Ne? Dobro, potem je dnevni red sprejet. Tudi zapisnik 26. marca lahko potrdimo, kaj ne. Nikakšnih komentarjev. No, potem pa sledi Eh, izvajanje multimodalnega sistema za vozovnice in pa letalske karte v Evropski uniji. Tu je poročevalec Dieter Lebrecht Koch iz ELS in um, sledi glasovanje. Pa kar začnimo z glasovanjem. Torej, najprej poskusno glasovanje. Ja, auch im Bildschirm, wo Sie gucken, wie viele die Karten drin haben und wie viele schon abgestimmt haben. Bisher sieht es gut aus, keine über den Limit. 40, 40. Mhm. Also alle, die hier sind, haben ab. Torej, podali svoj glas. Sistem deluje, kartice je ravno prav, tako da kar začnimo z glasovanjem. Kompromis 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 18. Aha, ne, tu ne glasujemo. Predlog 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sledi kompromis 2. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 3. Za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 4. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 36. Ali kdo nasprotuje ustnemu predlogu spremembe? Ne. Potem glasujemo o amandmaju. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremenja 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog 53. Za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Kompromis 8. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 9. Za. Kompromis 9. Ja. Za. Proti. Vzdržani vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 77, oziroma 76, za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Ja, glasujemo, to moram reči. 76. Konec glasovanja. 16 za, 25 proti, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog prejme 79 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 80 za. Proti. Vzdržani. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. 16 za, 24 proti, 2 vzdržana. Kompromis 10 za proti vzdržanji. Tudi to bomo preverili. A sprejeto je? No, pa vseeno preverimo. Glasujemo. Kompromis 10. Konec glasovanja. 34 za, 8 proti. Jasen izid. Sledi kompromis 11 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 12 za proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 106 za proti vzdržani, sprejeto kompromis 14 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 111 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 17, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto kompromis 20 za proti vzdržani sprejeto. Predlog 125 za proti vzdržani zavrneno. Predlog 127 za proti vzdržani zavrneno. Predlog 129 za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe 2, ta je bil umaknen, sledi kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto. Sledi še končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Ja, še mu je skišlo. Konec glasovanja. 40 za, nihče proti, 4 vzdržani. Sprejeto. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Kohu. Hvala pa tudi sekretarijatu odbora Tran in pa poročevalcem v Senci, ki so pripravili toliko amandmajev in eh, poskrbeli za to, da je glasovanje bilo kratko. Želite že kaj povedati, gospod Koh? Ja, tudi jaz se strinjam s predsednikom. Tudi jaz še enkrat zahvaljujem vsem kolegicam in kolegom, ki so pripravili predloge sprememb. Bili so zelo kakovostni in uh, tem ste mi pomagali pripraviti dobre kompromisne predloge. Zelo sem tudi vesel, da smo tako uspešno sodelovali s poročevalkami in poročevalci v senci. Mislim, da se je videlo, da smo bili zelo dobro usklajeni. Hvala pa tudi uh, eh, sekretarjatu Vara Tran in pa Sofiji iz ALS. E Delajmo še naprej na tem dosjeju, kajti to je nekaj, kar nas bo spremljalo vsaj še deset let. Hvala. No, to pa je optimistično. Samo deset let naj nas bi to spremljalo. Super, pa gremo naprej. Na naslednjo točko na dnevnem redu. To je poročilo o trialogu včeraj. Kdo bi začel? Ja, včeraj začer se je začel, danes zjutraj ob sedmih pa končal. Naša predstavnika sta z nami, skakujem, da nista spala vmes in tudi zato se vama zahvaljujem. Dominik. Hvala. Eh bien, effectivement, a priori, euh, le, ce trilogue, donc, il y a... Najlepša hvala. Kaj lahko povem? No, ta trilog res traja vse do jutranjih ur. In uh, mislim, da je zdaj res čas, da s tem vprašanjem zaključimo. Upam, da bo se tudi komisija in pa svet enakega mnenja. Kaj ti če se bosta, potem bomo res lahko potrdili ta predlagan Junkerjev mehanizem. Glede na 54. člen in na naše pristojnosti, je najbolje, da besedo predamo Ines, kajti ona ve največ o tem. Jaz pa bi povedal nekaj o finančnem delu celotne zadeve. Kot veste, gre tukaj za jamstva v višini 21 milijard evrov in od tega moraš za 16 milijard evrov soglasje podati tudi parlament. Polovico od teh 16 milijard moramo dati na voljo iz proračuna parlamenta. Gre torej za 8 milijard evrov, ki pa jih je treba v samem besedilu zelo previdno. Uh, oblikovati tako, da bo lahko sklad res operativen. Ne želimo si, da bi v proračunu potem samo pisalo, šlo je za črpanje v šini 8 milijard evrov, ampak samo takrat, ko je to bilo res nujno. Ne, to so stvari, ki jih moramo dati na mizo zdaj. Komisija in pa svet sta nekako dosegla dogovor že pred trialogom. In dejala sta, da bi morali 2 milijardi dobiti iz te fleksibilne eh, marže, se pravi iz večletnega okvira. Preostalih 6 milijard pa bi počrpali iz raznih skladov, iz skladov za povezovanje in pa raziskave ter razvoj. Od teh 6 milijard dobimo 3,3 milijarde iz eh, instrumentov za povezovanje, 2,7 pa iz programa za razvoj, torej programa obzorje to so bila res zelo težavna pogajanja, sploh ko smo govorili o financah. Včeraj ob sedmih zvečer smo začeli s trialogom in takrat je bil svet res še izjemno trmast, ko je šlo za teh šest milijard evrov oziroma za dve milijardi evrov iz razlike. Mi si tega sploh nismo znali predstavljati. No, potem pa smo se pogovorili še s kolegi iz odbora za proračun in dosegli smo dogovor, da bomo teh 8 milijard porazdelili na pol. 4 milijarde iz proračuna in 4 milijarde iz eh, razlike. Ampak svet je bil zelo trmast. Ja, ne 6 plus 2, ne 4 plus 4. No, potem pa smo se mm, kar pogajali, pogajali in nekako prišli do kompromisa. Seveda vemo, da moramo biti najprej še zeleno luč vašega oziroma našega odbora. In potem smo nek skušali priti svetu naproti in 4-4 prišli v 5 plus 3. Ta sredstva je treba porazliti na pol, torej med obzore 2020 in pa Eh, instrument za povezovanje Evrope. Iz instrumenta C pa bo šlo vse, torej te, ti dve milijardi evrov za promet. Gre torej za porazdelitev 50 proti 50. No, potem je tu še 430 milijard evrov oziroma 430 milijonov evrov, ki smo jih pridobili za transport. Toliko o financiranju. No, potem pa mm, smo dobili še prilogo, besedilo sveta in tudi tu smo bili mm, sicer za, ampak s pridržkom. Amen temps, concomitamment. Imeli smo finančne instrumente, ki smo jih lahko porabili skupaj ali pa ločeno, glede na subvencije. Tu imamo 2 milijardi 100 milijonov finančnih instrumentov, to je maksimalni znesek, glede na predlog sveta. In če se strinjate s tem, to lahko tudi sprejmemo. Potem smo sprejeli tudi to, da bi 500 milijonov finančnih instrumentov spremenili v subvencije, nepovratna sredstva. To ne spremeni uh, vojnice to spremeni notranjo porazdelitev, tako da smo zmanjšali ta del finančnih instrumentov. Komisija lahko torej oblikuje izjavo in reče, tu gre za 20 odstotkov rabe finančnih instrumentov. Če se odbor za promet strinja, če ste za, imamo tu 5 milijonov ali 3 milijonov pri EPSI, 3 milijonov pri skladu in ta končni znesek pomeni, da imamo 2 milijardi 800 milijonov za CEF in tu bomo zmanjšali del za promet, ker bomo ponovno imeli 500 milijonov za celoten promet. Potem imamo porazdelitev teh stroškov, to je predvidno tudi v besedilu in tu smo že opredelili tudi pri instrumentu CEF. Tako, to je povzetek, na kratko. Še en komentar bi podal. To je bil res uh, najbolj problematičen trialog, pri katerem sem sodeloval, še toliko bolj, ker je komisija nenehno bila na strani sveta, to moram reči, nenehno. Tako da smo se morali soočiti ne s trialogom, ampak z nekim dialogom med parlamentom in komisijo ter svetom na drugi strani. In to je seveda tudi otežilo vse skupaj. Tako predsednik, sedaj pa gremo na drugo pomembno temo ki jo moramo obravnavati. In tudi to je žgoča tema. Najlepša hvala. No, potem pa dajem besedo še Ines Ajala Sender. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede na okoliščine, ki jih je zdaj pisal kolega, je šlo res za zelo težavno situacijo. Šlo je za blok ki smo ga morali prebiti. Parlament proti svetu in pa komisiji. In to je bilo res zelo težavno. To nam je uspelo šele proti koncu eh, razprave, ko je komisarka Georgijeva začela razpravljati o proračunskih vidikih. In videli smo, da je bil parlament takrat poenoten, sploh, sploh pri tistih zelo pomembnih vprašanjih. To ni bilo preprosto, ampak vseeno smo dosegli napredek in se odločili, kako eh, torej ta instrument financirati, ne da bi s tem posegli v druge programe. Dominik je ustrezno opisal, kako so pogajanja potekala. Uspelo nam je okrepiti instrument za povezovanje Evrope. In mislim, da je ta predlog, da damo nekaj sredstva na voljo naprej, zelo dober. Potem, kar zadeva merila za upravičenost, tudi tu smo bili zelo nepopustljivi. Svet je sicer ustrajal pri svojem, ampak um, ko gre za, naprimer, dostop ECIA do projektov, smo morali dati na voljo nekaj, tako da se lahko parlament strinjal. Zdaj imamo sistem, po katerem je treba upoštevati vse ustrezne uredbe in pa hkrati tudi načelo eh, pogojenosti, če želimo črpati sredstva, ki prihaja iz CEFA. Dosegli smo torej neke vrste umestni dogovor, s katerim smo zmanjšali arbitrarnost, ko gre za porazdelitev sredstev po posameznih skladih. Če govorimo o mobilnosti, o mestih ali čem drugem, glavno je, da se osredotočimo na ključna področja. In vedno je treba um, v povezavi s tem omenjati omrežje. Parlament, je uspešno obranil svojo pravico oziroma dožnost, kar, če lahko tako rečem, da nadzira celoten proces. Mi bomo udeleženi v nadzor proračuna, prav tako pa bomo prisotni tudi, ko bo šlo za vsakoletno preverjanje um, postopkov. In v to delo bo upletenih kar nekaj odborov, ki bodo kot neka kaskada v celotnem sistemu. S tem ne bomo samo preverjali upravičenosti nacionalnih platform, ampak tudi m, mm, skušali zagotoviti dostop drugih partnerjev do teh projektov, naprimer bank, eh, hranilnic, regionalnih oblasti in tako naprej. To pomeni, da smo tudi nekako odprli možnost sodelovanja zunanjih akterjev, Nismo pa uspeli sprožiti razprave o predlogu komisije glede uh, višine sredstev, ki naj bi bila na voljo iz naslovo javnih oziroma nacionalnih prispevkov. To je komisija nekako predlagala, pa do razprave potem ni prišlo. Po eni strani imamo tu merila, ki so precej striktna, torej merila, ki se povezuje s paktom na stabilnost. Potem smo imeli na mizi še predlog komisije, katerem smo glasovali. Iz vsega se je izcimila zgolj neke vrste uvodna izjava, s katero komisiji dajemo možnost, da predlagano formulo uporabi zgolj v izjemnih razmerah, v izjemnih pogojih. Pa še tu mora biti izpolnjena merila. Naprimer, eno od teh je, da črpanje sredstev ne bi povečalo nacionalnih primankljajev. S tem smo nekako svet pritisnili v kot. Ni imel na voljo veliko manjerskega prostora, ampak vseeno smo skušali napredovati. In eh, ker nam pri prvem predlogu ni uspelo usiliti naše različice, smo vse tu bili eh, zelo nepopustljivi. tem predlogom bomo zdaj lahko pokrili večino naših, naše interesne, uh, našega interesnega področja, tako da mislim, da je bil dogovor res dober. Hvala. Zdaj pa koordinator Vin van den Kamp. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem in poročevalkem. Želim vama tudi čestitati za to, da sta nekako v našem imenu dosegla dogovor. Ampak še vedno čakam. Čakam na tehnične podrobnosti. Govorili ste o kar velikem številu posameznih zneskov. Številke, o številke ste se pogajali. In mislim, da bi morali vse to še enkrat preučiti v našem odboru, tako da lahko res vidimo, kakšne bodo posledice dogovora, ki ste ga sklenili. Naše izhodišče je bilo seveda precej slabo. Najprej smo bili prisiljeni v popuščanje in potem smo poročevalcem dali na voljo oziroma dali um, nalogo, da iz žiravice potegne ta oziroma pobereta kostanj. Ampak mislim, da sta vseeno dosegla kar dober rezultat in zato vam še enkrat eh, izrekam zahvalo. Ne vem pa, kako bo z obdobjem od 2016 naprej, kako je s tem umestnim obdobjem, ali bomo dobili nazaj ta sredstva ali ne, to mi še ni jasno. Hvala. Mala Ertuk. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Najlepša hvala. Hvala tudi z moje strani. Vse te informacije, ki smo jih dobili od poroževalcev, nam kaže, kako težko je tekmovati z eh, blokom komisije in pa sveta. In zato se še enkrat zahvaljujem obema za upravljeno delo. No, to je, bilo, to je bil zdaj kratek povzetek, za kar se seveda zahvaljujem. Stvari razumem, ampak še vedno imam predvsej odprtih Eh, še vedno je precej odprtih vprašanj. Ob koncu mislim, da je dobro, da se kot parlament oziroma kot odbor za promet vprašamo, ali se sploh lahko strinjamo s tem predlogom. Če sem pravilno razumel izhodišče, smo imeli najprej 2 milijardi iz proračunskih eh, rezerv, potem pa bi morali še preostanek pridobiti iz instrumenta za povezovanje Evrope. Če sem si to pravilno zapisal, so potem tu še 3 milijarde, ki jih dobimo iz proračuna, 5 milijard, preostalih 5 milijard pa porazdelimo, 2,5 milijardi na CEF, drugi 2 milijardi in pol pa dobimo iz uh, obzorja 2020. Ne, 2,8 plus 2,2, takšna je porazdelitev. Dobro ampak kljub temu bi morali še 5 milijard dobiti iz nekih skladov za prihodnost, se pravi iz CEFA in pa iz obzore 2020 za raziskave in razvoj. Mm, vem, da ste zelo težko prišli do tega rezultata in da je to bliže predlogu komisije kot pa našemu predlogu, ampak zdi se mi, da to ni nek uspeh. Mislim si stvari predstavljal drugače in zato imam dve vprašanje. Prvič, v kolikšni meri veljajo pravila, ki smo jih v okviru CEF oblikovali v smernice, glede, za, torej glede na ulaganje v infrastrukturo. In drugo vprašanje, kako je z 2,8 milijarde evrov, ki naj bi jih zdaj izuzeli iz CEF-a? po mojem razumevanju naj bi to potem dali na voljo za transport, za promet. Ampak kakšno je zagotovilo, da bodo ta sredstva res namenjena prometu? Če boste na obe vprašanji odgovorili z ne, se sam sprašujem, ali sploh lahko soglašamo s takšnim predlogom. Če mi vedno dobivamo neke drobtinice, zakaj bi naj potem še drugim dali drobtinice? ampak vse eno hvala obima plačevalcema za odlično pravilno delo. Hvala. Robert Zile. Najlepša hvala. Tu sem. Uh, by the way, but uh, first of all... Mimo grede, naj čestitam v prvi versi Dominik za odlično upravljeno delo. Uh, rekel je, da je to bilo za njega najhujših trialogov. Uh, Odkrito povedano, nisem pričakoval drugega rezultata za Junkerjev načrt glede sredstev, ko smo o tem razpravljali v odborih. To je, mes, zdi se mi, smiselen rezultat. Imam pa razmeroma nepomembno uh, vprašanje. Vemo, kdo so naši partnerji pri obzorju 2020 imajo uh, veliko več sredstev, ali je bilo možno z njimi uh, kot parlament uh, doseči dogovor, kompromis, uh, tako da se ne borimo uh, v vsakem odboru posebej za posamezen program kaj bomo naredili v prihodnje, zato je to pomembno. Odločitev bo sprijeta na politični ravni, v političnih skupinah, ne toliko v odborih, kajti odbor, v odboru za transport moramo, po moje, zelo natančno eh, preučiti, kaj se bo zgodilo z transportnimi projekti nasploh v povezavi z implementacijo Junkerjevega načrta. Koliko bo šlo od tega v transport, kje bodo te projekti. Eh, potekale in mislim, da je naša naloga, da to naredimo, da ugotovimo, kako se bo ta Junkerjev načrt deloma pokrival oziroma zamenjal um, inštrument za povezavo Evrope, Connecting Europe Facility. Sicer uh, moramo uh, zlasti uh, komisijo opozoriti, da želimo Eh, da k nam redno prihajajo eh, ljudje, ki so odgovorni za izvajanje tega načrta. Najlepša hvala. Zdaj še enkrat pojasnim številke. Iz obzorja 2020, torej, oziroma v obzorju 2020 imamo za 7 let 70 milijard evrov, v CEF-u pa samo 6 milijard evrov. Ampak teh, od teh 5 milijard, ki smo jih zdaj dobili, 2,2 milijardi pride ta iz CEF-a, manjši del potem pa še ostali del iz rezerve iz 70 milijard evrov. Gre torej za trikrat večjo številko. Samo toliko, da bo jasno. Pavel Telička. Hvala. Tudi jaz se strinjam s tem, kar so rekli kolegice in kolegi pred mano. Razumem, kako težko je njihovo delo, če so poročevalci. In eh, treba je to povedati. Težko pa razumem pristop komisije. Gre za dejstvo. Spomnimo se tudi načina, kako je komisija se postavila pri teh vprašanjih v tem odboru, pa tudi v drugih odborih. Mislim, da je bilo to eh, skoraj nespremljivo glede tega vem da, izre, vem, da je bilo izredno težko doseči rezultate in kot je rekel Robert, te so bili manj ali več eh, pri, pričakovani. Um, ampak um, sredstva in kam bodo ta šla, to je aktualno vprašanje. Kot smo slišali, pri uh, CEF-u in pri CEF-u eh, in Junkerjevu planu ali načrtu eh, moramo ugotoviti, koliko sredstev bo iz CEF-a šlo v popolnoma drugo smer, torej 10% eh, dol znižanje financiranja glede na ta proračun je pa to zelo precej, precej velik znesek. To bo prineslo določene implikacije in od komisije pričakujem konkretne analize, ne samo v smislu uh, računovodskega razporajanja, ampak uh, kam bo denar usmerjen in kakšne bodo posledice. Torej, res uh, čestitam, skoraj ploskam za dobro upravljeno delo kolegom. Želel bi si pa tudi eh, kakšne komentarje v pisni obliki. Težko je eh, brati eh, dejstva in cifre, ne da bi vedeli, kaj se je vmes zgodilo. Šele tako lahko razumemo, eh, zakaj je šlo. Mogoče ni bilo druge opcije. Nis... Razpravljali smo o tem v skupini in imeli bomo priložnost z Dominikom o tem bolj natančno govoriti. Eh, mislim, da bo danes zelena luč. Poskušajmo torej pogledati podrobnosti in se opredeliti, kakšno bo stališče. Hvala, Maja Kilonen. Kerrankin voisin melkein sanoa, arvoisa puheenjohtaja. Najlepši hvala za besedo. Še enkrat me povem, da včasih sem pravzaprav brez besed. Kaj ti naša skupina v teh pogajanjih je dejansko naredila vse, kar je bilo v njeni moči. Po drugi strani pa je dobro, da transport mm, ne pozabimo, prinaša ogromno denarja tudi parlamentu. Zato se želim zahvaliti našemu poročevalcu, drugim večjim poročevalcem, čestitati za to, kar so dosegli. Upam, da bo transport še naprej pritegoval veliko sredstev za inovativna sredstva in zelo zanimive projekte, ki obstajajo po vsej Evropi še naprej moramo nadaljevati po isti poti. In kolegicam in kolegom polagam na srce, da je treba zelo natančno spremljati, kaj se dogaja, nadzorovati in videti, kako se bo vse to skupaj dejansko obneslo. Vendar ne vem točno, kako bi se izrazila, ampak ne vem, ali bomo tukaj lahko pobrali kakšno smetano, ampak kakorkoli, če je že bila, kakšna ste jo bi prav gotovo dobili. Kaj ima deli? Hvala, kar ima deli. Hvala, predsednik. Rada bi čestitala poročevalcu gre nekako za res zelo natančno delo, gre za to, da je treba razdelati vse črke, vse številke, čestitke. Nekaj bi rada vedela, vse sprašujem. Ali Junkerjev načrt pomeni to boljšo zakonodajo, better legislation, ali to potrebujemo v prihodnosti z najboljšimi praksami? Uh, Vi ste poročevalec in me zanima, ali je to res povezano s tem, kar lahko imenujemo boljša zakonodaja. Sama, ampak to je moja osebno mnenje. Sama, eh, se sprašujem o tem in zanima me vaše mnenje. Kajti to je bilo predstavljeno kot dobra praksa in nekaj, kar naj bi imeli v prihodnosti. In drugo vprašanje, ali mi lahko date jamstvo ali pojasnilo, gospod poročevalec, da bomo imeli naš peti člen, naš drugi odstavek, kjer omenjamo vse horizontalne projekte. Ali mi lahko zagotovite, da imamo v Junkarjev načrtu tudi te usmeritve? Priznam, da res občudujem to, kar se nanaša na trajnostno mestno mobilnost. Ali imamo vse? Ali imamo tudi vse v prometu, kar potrebujemo tudi ko govorimo o podnebnih spremembah. Hvala za vaš odgovor že vnaprej. Hvala. Peter Lundgren. Tak for det, herr ordførende. Øh, jeg vil børe med... Hvala, gospod predsednik. Naj se vam zahvalim za vse tisto nočne eh, delo, gospod, ki bo po moje uh, imel še dodatno podporo po današnjem sestanku. Ne vem, kaj vse se je naredilo, da se podpre nacionalna suverenost. Nažalost smo eh, bili priča temu porazdeljevanju sredstev, ne pa prihranke za države članice. Želel bi si eh, znižanje stroškov za države članice v okviru evropskega proračuna. Vendar glede praktičnih podrobnosti si želim predvsem boljšo implementacijo na tem področju. Danke sehr. Jetzt mal. Voilà. Marian John Rines. Thank you, Chair. Just to ask. Hvala. Dominika bi uh, prosil, da malo več pove o dodatku v členu 8. Pomembno je, da bo uh, financiranje uh, eh, CEFA stvar odločanja v okviru odločanja o proračunu. To je zelo pomembno za nas, ker ti lahko namenimo določena sredstva za eh, CEF in, in eh, hor, horizont oziroma obzorje vsako leto. Eh, koliko razumem, je vsebovana v osmem členu ta podrobnost, ta dodatek. Če je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 mislim, mm, da smo v situaciji, kjer kar panično iščemo idejo, kako izvajati Junkerjev predlog. To je predlog, ki ne bi dal neke vrste finančno spodbud za celotno Evropsko unijo. Mi pa stvari samo premikamo sem in tja. Res gre za poseg v že potrebne programe. Tudi programe, oziroma tako programe za naložbe, kot tudi za porodelovanje sredstev. Gre pa tudi za poseg v instrument za povezovanje Evrope. Tu so zdaj dva vidika. Če bomo stvari zmanjšali za 10 odstotkov, moramo hkrati upoštevati še geografsko razsežnost. Kakšna bo potem proporcionalna razdelitev? Ali pa bo morda sploh ne bo proporcionalna, ampak bo selektivna, ne vem. Po drugi strani pa je tu še porazdelitev po sektorjih. Ali bomo iz vsakega sektorja črtali dele sredstva sorazmerno ali se bomo osredotočili na posamezne sektorje, ne vem. To so vprašanja, ki so zelo pomembna za našo vizijo celotnega transportnega sektorja. Tudi, ko gre za vrednotenje morbitnih oskih grl na nazadnje, pa tudi, ko gre za rezultate, ki jih pričakujemo od naložb. Takoj moramo poslati v javnost nek signal. Če se bomo opredelili za geografsko selektivnost ali za programsko selektivnost in sem povedati, kje točno so meje. In se strinjam z nekaterimi kolegi, kajti tu imamo precej odprtih vprašanj, pa tudi precej tvegan. Naša naloga je, da spodbudimo celotno Evropo, ampak prej moramo še razmisliti o tem, kakšne so lahko posledice našega delovanja. Hvala. Hvala, gospod Salini. Grazie. Hvala. Tudi jaz čestitam za opravljeno delo poročevalcem. In strenjam se s vsemi vprašanji, mnogimi, ki sem jih slišal podatek, eh, ki bi lahko prišel celo v časopis, je prvi eh, investicija italijanska v eh, načrtu Juncker je v pomembni obrat jaklarske industrije v, iz Kremone, blizu Kremone. Torej, to je, je že prvi investicija, ki je bila podpisana. Konec tedna eh, sem eh, bil v Italiji na eh, pomembnem srečanju, kjer smo premlevali marsikaj in rečeno je bilo, da bo velik del načrta Junker šlo za industrijo in zelo malo za transport, kajti tam so donosi na kapital prepočasni. Um, popolnoma, se, popolnoma razumem, da je treba industrijo na drug način uspodbuditi. Um, javna sredstva uh, morajo iti predvsem e, v uh, mreže, transportne mreže, TNT, ETN in tako dalje. Potrebujemo uh, stike z eh, zunanjim delom sveta, zunaj Evrope, preko letališč, potem imamo premalo povezave znotraj Evrope in kot so poročevalci jasno povedali, eh, sedaj je treba. Eh, sedaj se bo zgodilo, da se bo z napačnimi inštrumenti podprla prava stvar. Hvala, Rozo Namato. Grazie, predsednik. Hvala, gospod eh, predsednik. Zahvaljujem se kolegicam in kolegam za opravljeno delo, vendar ne bi temu rekla zmaga. Gleda, da eh, se mnenje parlamenta in mnenje komisije nekako eh, obravnavata kot skoraj brezvredni. Svet gre po svoji poti, poskušati moramo. O, Eh, obhraniti eh, eno milijardo v okviru tega načrta. To je saj malo, bolje kot nič. Eh, strinjam se z kolego, projekti že obstajajo mi se sploh eh, še nismo opredelili kot parlament, obsta, eh, že pa vse eh, je jasno, kaj se bo financiralo, naprimer v jeklarsko industrijo. To se dogaja v Italiji, ampak prav gotovo se bo zgodilo tudi v drugih državah članica. To samo kaže, koliko je naše mnenje v bistvu neovrednoteno ali se motim, brezvredno. Hvala tem smo prišli do konca seznama govorcev. In tudi jaz se bi še enkrat zahvalil obima poročevalcema. Mislim, da redko vidimo toliko pozitivnih odzivov, če tudi nismo vsi zadovoljni z rezultatom. Ampak vsi smo veseli, da ste tako dolgo ustrajali na pogajanjih in dosegli nek rezultat. In tudi zato še enkrat res najlepša hvala. Hvala za to vzdržljivost, da ste bili na telovo do sedmih zjutraj in zdaj tudi poročali v našem odboru o tem. Rezultati triloga so tudi že na papirju. Ehm, dokument bomo razposlali danes popolne, tako da boste vsi imeli na voljo vse številke. Bi pa še enkrat povedal, da ni šlo za trialog, ampak kot kaže bolj kot ne za dialog, za dvoboj, Na eni strani smo imeli komisijo in svet, na drugi pa parlament. In zato se mi zdi vse skupaj še bolj smešno, ker v bistvu svet sploh ne daje ničesar uh, na mizo. Sredstva ne prihajajo od sveta. Svet stvari samo blokira in zato sem tako začuden nad tem. Dobro pa je, da je z nami tudi gospod eh, Uni, ki nam bo gospod, gospod Unidi, ki bo nekako pokomentiral še stališče sveta. You take, you take. Hvala, predsednik, malo ste me presenetili. Tudi samo šele odkrivam končne rezultate in podrobnosti. Naj samo rečem, da je ta rezultat eh, pomemben. Vedno smo se zauzemali za pomembnost tega načrta. Um, tega sklada za financiranje in moramo gledati širše od transporta celoto, celotno gospodarstvo uh, eh, EU. Kako pomembno je to ta odločitev z državami članicami, smo se štiri leta eh, že eh, bojevali, da smo dobili posebna sredstva za investicije, infrastrukturo in druge v prihodnost usmerjene projekte. Sedaj imamo nek sklad, ki sicer ni perfekten, je pa soliden eh, kot inštrument. Ehm, hvala za vse opravljeno delo. Mislim, da so poročevalci vključili vse eh, vsebine, ki so bile potrebne, da bi se izboljšal začetni predlog in to se je pravzaprav zgodilo ravno v tem odboru. Pri tekaj mislim eh, predvsem za eh, boljše kriterije upravičenosti in kaj pomeni dodatnost ter obvezno za Evropsko investicijsko banko, da ta sklad uporabi za bolj tvegane projekte, ne pa tradicionalne projekte. E, to je še posebej dobrodošlo in potem z proračunskega vidika bodimo odkriti, da uspeli ste izposlovati dodatnih eno milijardo evrov sredstev, ki se lahko uporabijo. Vemo, da se. Eh, ocenjuje eh, trenutno eh, predlogi, osnovni predlogi za CEF eh, in ta dodatna ena milijarda bo prav gotovo dobro došla in dobro izrabljena. In ne nazadnje, mehanizem za analizo možnosti znotraj letnega proračunskega postopka je izredno pomembna. In eh, glede na kakovost eh, projektov bomo na dobrem položaju eh, pri eh, srednjeročnem pregledovanju večletnega finančnega načrta. Kot vemo, naša prioriteta je, da čim bolje izkoristimo ta sklad in razen tega zelo vesel bom, če na vašem odboru posvetite nekaj časa temu, da razložite, eh, kaj je že bilo narejeno skupaj z eh, Evropskim, Evropsko investicijsko banko glede na projekte eh, za koridorje, tako da se ugotovi, kateri projekti so upravičeni za sredstva iz tega sklada in to bodo zelo uspešni korisni za transport. Mi smo prvi, eh, ki pravimo, da je treba transportna sredstva financirati eh, le z eh, subvencijami. S tem se nismo strinjali. Tako zdaj pa še poročevalca. Kdo bo začel? Ines? A ne, gospod Rikar, izvolite. Ja vprašanja glede eh, sredstev in upravičenosti. Ta so bile najbolj pomembna in bi odgovoril na njih. Veliko odzivov je se strani kolegic in kolegov in mislim, da to lepo odraža način razmišljanja in težave, eh, do katerih je prišlo v razpravi. Eh, če odgovorim na vprašanje glede proračuna, apsolutno moramo povedati. Na začetku eh, smo imeli eh, dva, dve milijardi kot predlog, ki je eh, s strani sveta, to je kompromisno stališče. To ni bilo izhodiščno, ampak že osnovni kompromis je bil dosežen s komisijo tukaj. To nam ni všeč, vendar svet misli, da uh, smatra, da so ta sredstva njegov denar, kar je neverjetno. In potem, ko smo pri uh, maržah poskušali dobiti še eno milijardo, potem je uh, komisija rekla, da to gre iz njene uh, ga žepa in to je bilo še teže razumeti. Uh, Rečeno je bilo, da bodo še potekala proračunska uh, pogajanja in pri uh, srednjeročnem pregledu bomo na to porabili še dodatne ure. Kajti pri tem srednjeročnem pregledu uh, v teh pogajanjih smo se odločili za 5-3. Imamo poseben uh, proračunski dejanski letni postopek, torej sprejemanja letnega proračuna. Vsi vemo, katere so proračunske eh, vrstice in teh 5 eh, milijard iz dveh skladov nihče ni želel preseči. Vendar pri eh, letnem razporajanju denarja in srednjeročnem pregledu sta dve možnosti. Ali te marže bolje izrabimo in počrpamo in eh, zmanjšamo znižanja iz eh, sklada. 5 milijard je maksimum eh, in 2,8 milijarde, ampak uporabimo lahko fleksibilnost, marži za fleksibilnost v večji meri. In pri srednjeročnem pregledu takrat namreč bomo lahko odprli druga proračunske poglavja. Seveda pri teh 2,8 milijardah, kot sem rekel, eh, nismo dokončno povedali v svoje. Lahko to še vedno pretresemo v proračunskem postopku. Marion je omenila, eh, kaj je vključeno v osmi, eh, v osmem poglavju. Jet of the Union for Providing the Guarantee Fund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 To je zelo pomembno, da je to zapisano v besedilu, da je to nekaj, kar se bo ponavljalo vsako leto. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak eh, naj samo povem, da je to pomembno za nas. To razpravo lahko odpremo ponovno. Nismo popolnoma izgubili. Poglejte, glede te milijarde kot primer. Eh, ki smo jo, ne vem, dobili ali izgubili v trialogu, odvisno z katerega stališča gledate. Torej, 500 milijonov iz uh, eh, fleksibilnosti marže. Uh, to je svet uh, sprejel in je rekel, da lahko uporabimo tudi z, eh, teh 500 milijonov iz eh, fleksibilnosti marže za 2015. In tukaj se zdaj spuščam v podrobnosti proračuna. Torej, eh, pri 2015 je to eh, 1,6 od 5 milijard. Eh, in bomo verjetno imeli v tej marži potem, eh, da bo tam ostalo približno ena milijarda. In tukaj je kar neka zaskrbljenost glede na uh, plači, dodeljena sredstva in plačila. Spomnimo se, kaj se je zgodilo lani, ko smo morali črpati. Eh, vsako leto bomo to na novo pretresli, plus srednjeročni pregled, in tukaj se bo parlament res moral uh, boriti, da se fleksibilnostna marža izrabi. Če pogledamo uh, eh, 14. člen večletnega finančnega načrta, eh, Tukaj bi morali pridobiti nekaj marž nazaj za naša sredstva. Takrat bomo pač se morali potruditi z drugimi besedami. Potrebne zadeve so še tukaj bile, kako bomo ta sredstva razdelili. In dr... Ist, pri isti razporeditvi smo ostali. Um, Connecting Europe Facility odpira možnost za financiranje transporta v Evropi. Tam imamo uh, razne zadeve, omenjene kot naprimer kanale in podobno. Če ne moremo podpreti transporta na ta način, če ga ne moremo financirati iz tega vera, potem eh, smo ugotavljali, kako se lahko porazdelitev preverja glede na sektor. In glede na zemljepisno razporeditev, geografsko razporeditev, torej 2,2 milijardi, tam seveda obstajajo možnosti za uh, financiranje transporta, odkrili smo jih. Ne bom se tukaj uh, spuščal v teritorijalne razprave. 2,8 milijarde, ki smo jih dali eh, v Junkerjev mehanizem, se bo vendarle vrnilo nazaj v transport. Ne moremo ugibati točno, kaj se bo zgodilo s transportnim mehanizmom, ampak če tega ne dobimo nazaj, potem to prav gotovo ne bo dober rezultat. Pričakujem sam pa, da bomo dobili veliko več kot samo to. Če dobimo denar nazaj, če se potem pomeni, da smo izgubili mehanizem. C'est que environ 30% du fonds Juncker pourra revenir sur des infrastructures. To pomeni, da, uh, bomo poslali v eh, transport, mogoče ne v osnovne mreže, glede na kriterije za upravičenost. Eh, postavljeni so bili na novo, še enkrat omenjeni, eh, tudi v povezavi z transportnimi vozlišči, podnebjem in tako dalje kolikor jaz razumem, na ta način bomo pridobili nazaj kar vel, velike zneske, kajti obstajajo investicijski načrti, ki so uh, že pripravljeni. Govorili smo, ja, res moram skrajšati. Um, še nekem drugem mehanizmu, ampak eh, ustavil se bom, ker mislim, da me predsednik že malo graja s svojim pogledom in ne bom več dodajal. Ja, ampak razumljivo, ker ste bili celo mož po konci. Ines Ayala Sender. Gospod predsednik, si, jo gerija tam je, eh, konfirmando. Eh, Hvala lepa. Tudi sama sem želela se strinjati z kolego Riket, namreč pri srednje ločnem pregledu, eh, to je nekaj, kar zahteva parlament, eh, je bila izpostavljena formula eh, za to, da se vidi, kaj bo črtano ampak zahtevali smo garancijo, da v primeru, če v mehanizmu prihaja do znižanja, bodo od drugih virov prihajala sredstva, ki so potrebna in pri vsakem uh, letnem eh, proračunu pa lahko še veda, seveda še uh, izkoriščamo marže. Seveda, uh, tukaj smo z tem milijardo garancij dobili način, kako naj sredstva zagotovimo. Eh, pomembno je seveda eh, sodelovanje eh, in sposobnost parlamenta, da nadzira celoten potek preko letnega proračuna letni proračun in postavke za transport eh, so nekaj, kar mora biti eh, bolj nadzirano, kot je bilo v preteklosti. To ne sme biti samo enostavno mnenje tega odbora, ampak eh, potrebujemo ne samo lobiranje v parlamentu, ampak tudi jasno vključevanje ITREA in drugih odborov. Eh, naučili smo se, da uh, smo po celi noči prišli do razmerja 2020 in vendar na koncu z vsemi napori, lobiranjem in tako dalje je uh, svet. Uh, se našel v položaju, ki ga ni predvideval. Rekli smo 50%, 50%, eh, vse, eh, vsi donosi se potem stekajo v eh, CEF. Kar pa se tiče geografske razporeditve, obstaja inštrument, ki ga lahko s katerim lahko uh, trans, parlament nadzoruje, kako se sredstva porazdeljujejo znotraj uh, instrumenta za povezovanje Evrope. Uh, Torej, toliko o teritorijalni razporeditvi. V točki 5.2 smo ohranili izraz in particular through, to pa daje parlamentu možnost, da ohranja svoje prioritete, med katerimi je tudi urbana mobilnost. Torej, da, vam, da vas pomirim. Uh, Juncker je imel mandat, da uh, vse urbane uh, vidike okrepi. Prvi uh, ok, projekti za 300 milijonov so rekli uh, kolegi Celini, bodo šli v industrijske namene. Um, ja, nismo ravno žrtve. Po mojem smo uspeli ohraniti Eh, denar. Eh, in eh, industrijski razvoj vodi v rast, to pa tudi večjo potrebo po mobilnosti, kajti naprimer pri jeklu, ki se predela, ga je vendarle treba nekam prepeljati. Finančne instrumente znotraj CEF-a potrebujemo tako, da lahko eh, čim bolje nadzorujemo sklad in implementacijo. Mislim, da je nasplošno ta dogovor dober. Dominik, eh, eno milijardo smo ob sedmih zjutraj uspeli izvleči iz eh, žepa sveta. Dobro, ob sedmih zjutraj ni bilo še te ene milijarde, ob sedmih zvečer je bilo nič milijonov v tem žepu torej prišli, to, da smo prišli na koncu do zneska milijard, ene milijarde, to je ogromno. Dva do dve, tri milijarde, to je mm, velika zmaga glede realnost pri evropskem eh, proračunu. Uspeli smo z, eh, tem, za naš transport, za naš sektor. Najlepša hvala še enkrat tudi obima poročevalcema, tudi za ta dva prispevka. Mislim, da je pomembno, da smo to točko obrnavali zdaj, tako da ste vsi na tekočem, kaj se dogaja. Kot sem pravilno, če sem pravilno razumel, so bili dokumenti že razposlani. Zdaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnem redu. Sicer nimamo veliko časa, ampak vseeno. Sledi točka 5, izvajanje bele knjige o prometu in besed dobi Vin Vandenkamp, poročevalec, izvolite. Meni je dovolj, da dam. Gospod predsednik, hvala lepa. Mislim, da je to zelo dober prehod pri tej razpravi. Šli smo iz EFSI na belo knjigo o prometu. Sedaj bomo obravnavali umestni pregled. Če želimo izvajati ideje iz bele knjige o prometu, potem lahko seveda tu zelo dobro uporabimo tudi sredstva iz EFSI. Odbor za promet se bo pri tem srečal številnimi izzivi. Najprej bi se rad zahvalil kolegom za številne predloge sprememb, ki so jih posredovali. Prosim, da ne pošiljate preveč. Mislim, da sem to prosil, ne pošiljate toliko predlogov, ampak žal je bilo tu veliko predlogov Enrike gospod Ertug in drugi so mi rekli, poslušaj mladenič, naj te ti predlogi nič ne skrbijo. Pri beli knjigi je to običajno število predlogov sprememb in to je pač treba urediti. Imamo jih 625, tako je in to je treba zmanjšati na razumno število kompromisov in to sedaj počnemo. Imeli smo en sestanek poročevalcev v Senci, naslednji teden bomo imeli še en sestanek, nocoj in jutri, oziroma danes eh, do povdne 4 do 7 sem dobil sporočilo kolega Basike, ki mi je rekel, da je preživel celo noč o preučevanju te teme in da danes z nami ne bo tako svež kot običajno. No, veliko je predlogov sprememb, ki smo jih prejeli in ki se nanašajo na vzdržnost gre za ozelenitev prometa. Kompromisne predloge smo sedaj vključili tudi dogovore na svetu glede ciljev, ki izhajajo iz oktobra lani. Kot se verjetno spomnite, smo izglasovali tudi sveženo CO2, to je bil velik korak naprej in sedaj bo to vključeno v kompromisne predloge. Tretji komentar se nanaša na zmogljivosti prometa. Včasih se v predlogih ne osredotočamo dovolj na takšne zmogljivosti. Gre za to, da se osredotočamo na izdatke, ne na prihodke. In kot poročevalec zelesa vedno menim, da moramo najprej zaslužiti denar, preden ga porabimo. Ampak na te zaslužke se premalo sretočemo v predlogih. Mogoče druge politične stranke v tej hiši počnejo drugače, to ni sicer zelo zdravo, ampak videli bomo, kako bomo se to lahko rešili v kompromisnih predlogih. Potem imamo tu tudi modalni prestop, imamo tudi modalni prenos, s tem se strinjamo, tu gre za prenos naložb. Govorimo o celinskih plovnih poteh. Veliko je predlogov, ki se nanašajo tudi na pristanišča. V kontekstu EFSI je to zelo dober pristop, da bi podvojili mestni promet. To je zelo dobro. Tu bomo dobili veliko podpore, kajti tu imamo kar nekaj težav v mestih. Kot sem pravkar povedal kolegu gospodu Pipru, imamo tudi težave z načelom subsidijarnosti. Tu se lahko vprašamo, ali lahko Evropa res podvoji število javnega prometa v mestih, ampak imamo tudi študije, ki so na voljo, te kažejo, da lahko spodbudimo spremembe, da si lahko izmenjamo dobre prakse in to bo zelo pomembno pri tem procesu. Ampak težave pa vidim pri tem, da je toliko predlogov o hoji in kolesarjenju. Sam menim, da gre tu za načelo subsidijarnosti. Kajti v vseh naših mestih se sprehajamo in kolesarimo. Če si pogledate poročilo gospe Deli, je to tam seveda omenjeno. Ampak prosim, promet v mestih ne sme postati preveč romantičen. Ja, vedno bomo imeli avtomobile v mestih, ampak ne smemo jih imeti preveč. V predlogih vidimo tudi omembo socialnih težav pri prometu počakati bomo morali na druge svežnje, nismo mogli vključiti vseh predlogov, ostati moramo pri glavnih smernicah v tem predlogu. Potem je bilo veliko zanimanja za sisteme pametnega prometa, to bi seveda lahko uporabili. To je tudi gospodarsko pomembno. Evropa je pametna in lahko razvija sodobne sisteme. To je lahko zelo koristno za zaposlovanje, ne le v prometni industriji, ampak tudi druge. Recimo primer socialnih ukrepov. Recimo tu imamo območja za parkiranje pod nadzorom. Številni menijo, da bi bilo dobro, da bi v to vlagali sredstva iz EFSI-ja in to bi morali natančno preučiti. No, naj zaključim. Kot sem rekel prej, Veliko predlogov je zelo podrobnih. Imamo nekaj zelo, zelo podrobnih komentarjev in videti moramo, kako bomo vse to preučili, kajti bela knjiga ima svoj lasten značaj in tu ne gre za neko podrobno poročilo ali uredbo ali direktivo. Bela knjiga je nekaj drugega. In rad bi, da ohranimo ta značaj poročila, ampak Dobro, poročevalci v senci so seveda pripravljeni delati na kompromisnih predlogih s posvetovanjem. Glasovanje pa naj bi potekalo na sestanku junija oziroma julija. Torej, v dopovdne 14. julija naj bi v tem odboru glasovali, o tem, če se ne motim. Seveda se ta datum bliža zelo k malu. Ja, hvala lepa. Sedaj pa poročevalci v senci na vrsti so poročevalci v senci, potem pa bomo zaključili seznam. Klaudija, da pa di. Hvala lepa, predsedujoči, dragi kolegi. Na začetku bi se rada zahvalila Vimu in vsem kolegom, ki so delali na tem poročilu na izvajanju bele knjige o prometu. Sama bi rada omenila ta vprašanja kolegov. Prepričana sem, da Vim ne bo imel lahko delo pri teh kompromisnih predlogih. Veliko jih je, ki so bili vloženi, ampak res upam, da bomo lahko oblikovali kompromise. No, nasplošno bi rada rekla, da če govorimo o kakovosti predloga, lahko rečem, da gre tu za dobro kakovost, in upam, da bodo vključeni skoraj da vsi komentarji, koliko potrebujemo. Pošten prometni sistem, ki bo osredotočen na potnike, na uporabnike, na takšne storitve in to so najpomembnejši elementi. Pozdravljam to idejo, da bi vključili tudi socialno dimenzijo, to je več kot le dobrodošlo in mislim, da je tudi moja skupina to želela imeti. Ustrajamo tudi na zaščiti delavcev, na dostojanstvih delovnih pogojih, na enakosti med spoloma. Uložili smo tudi predloge spremim na tak način. Ustrajala bi pri nekaterih vidikih, sicer gre tu za željo, da bi dosegli kompromis. S tem pa ne bi smeli omiliti že vloženih predlogov. Omenila bi tudi uvodno izjavo I. Socialisti so predlagali, da bi tu ohranili omembo dostojanstvenih delovnih pogojev. In to imamo v predlogu 66. Na koncu bi rada uskladila celje bele knjige v predlogih sklepi iz oktobra 2013. Tu pa je treba upoštevati tudi cilje, ki jih imamo v tem ITS sektorju. Pri drugi temi, tretjem odstavku, tu bi radi omenili fizično infrastrukturo in digitalno infrastrukturo, zlasti, ko govorimo o modalnem prenosu in somodalnosti. V četrtem odstavku bi morali ostrajati Na osrednjem pojmu tu je treba omeniti intermodalnost, seveda z rabo najbolj vzdržnih prometnih načinov, ki so najbolj energetsko učinkoviti. Mislim, da ne smemo pozabiti na to pri teh kompromisih. In pri šestem odstavku bi morali v kompromisih ohraniti besedilo v predlogu sprememb, ker ustrajamo na tem, da bi imeli modalni promet za potnike brezmoten. Radi bi imeli takšne kompromise, ki bi zajeli vse obravnavane vidike, te, ki smo jih omenili do polne. Ne smemo pozabiti tudi na omembo Evropske prometne mreže in na projekte, ki se nanašajo na vzdržnost prometu. To je poslano kolega NSS. V devetem odstavku bi radi ohranili omembe, ki jih imamo. Tu se omenjajo pravni akti, ki so bili sprijeti doslej. Veliko je dobrih predlogov, ki se nanašajo na varnost v prometu, na varno prometno infrastrukturo za ranljive uporabnike in mislim, da ko oblikujemo kompromise in recimo tudi pri 276 7.2 in pri drugih. Tu bo treba poštevati varnost prometu, kajte to je zelo pomembna tema in tudi to moramo imeti v beli knjigi. Srečali smo se s poročevalci, omenili smo večino teh tem in mislim, da lahko skupaj dosežemo pozitivne sklepe in mislim, da imamo lahko zelo, zelo dobro poročilo. Hvala lepa. Hvala. Preden nam besedo Kozmi Zlotovskemu, bi med nami prav prisrčno pozdravil novega člana, ki pa nima glasovalnih pravic. Danela Ajuto je dobila otroka. Veseli smo, da je šlo vse v redu in da ste zopet z nami. Tako zdaj pa gremo naprej. Kozma Zotovski. Šanovni państwo, ta ličba popravek, ktorá... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje. dobili smo precej predlogov sprememb in to je po eni strani velik izziv za našega poročevalca. Po drugi strani pa gre za zelo pomemben dosje, kajti bela knjiga je pomembna, čeprav nima neke zakonodajne teže. Zelo težko je sprejeti veliko predlogov sprememb pri takšni količini, ampak predvsej jih je bilo kar dobrih, verodostojnih. In zato sem vesel. Seveda je treba poštevati različno stopno razvitosti infrastrukture v posameznih regijah Evrope, to je logično. In sto, eh, številne stvari bo morala vzhodna Evropa še nadoknaditi, to je jasno. Komunizem pač pri nas ni bil nekako eh, navdušen nad eh, izgradnjo nove infrastrukture. In zelo sem vesel, da so številni kolegi v svojih predlogih sprememb to dejstvo tudi upoštevali. Zelo pomembno je, da zagotovimo kar se da veliko stopno kohezije med Zahodno Evropo in pa Vzhodno Evropo. Z našega stališča so zaenkrat pogoji za to precej slabi, ampak sem kar optimističen, da se bodo stvari izboljšale. Predvsej predlogov spremem govori tudi o izboljšanju konkurenčnih pogojev za uh, poslovne subjekte v tem sektorju. Uh, Prav tako je predvsej predlog sprememb, ki govorijo o protekcionizmu. Mi protekcionizmu nasprotujemo. Tako protekcionizmu strani držav članic, ki se nekako zamaskira ponavadi v varstvo oziroma zaščito delavcev, kot tudi v protekcionizem strani naših partnerjev, nekaterih podjetij, sploh v letalskem sektorju. Dobili smo tudi precej dobrih predlogov strani ELS, s katerimi bomo lahko um, na uspešen način začeli izvajati predloge, ki jih je Juncker oblikoval v svojem skladu. Mislim pa, da je bela knjiga nekoliko preveč optimistična, ko gre za uporabo klasičnih pogonskih goriv v transportnem sektorju. Ta sektor je še vedno v 90 odstotkih odvisen od fosilnih goril. In predloge, ki gredo v, napad, v obratno smer, bi lahko bili precej neprijetni za prometni sektor. Mislim, da moramo upoštevati um, nekatere značilnosti našega transportnega sektorja. Ta dekarbonizacija če se lahko tako izrazim, bi imela precej negativnih posledic za trg dela. Mislim pa, da je naša naloga, da zaščitimo sektor, eh, sektor prometa pred temi negativnimi učinki. Zato mislim, da bi morali uporabljati mm, nekatere nove vire fosilnih eh, goriv, naprimer plin iz krilovca. Zakaj pa ne? Mislim tudi, da lahko najdemo predvsej dobrih kompromisov ki so na presečišču naših političnih ciljev in pa politične realnosti. Hvala. Hvala. Pavel Teličko. Uh, Hvala, predsednik. Najprej bi se rad opravičil. Gospod majster danes ni tu, je na, oziroma gospa je na drugem dogodku in prosila me je naj pokomentiram to temo. Najprej rekla, da je res zelo vesela za dosedanje delo pri oblikovanju tega predloga prvi niz kompromisnih predlogov se nam zdi zelo ravnotežen. Menim, da počnejo vse, kar lahko so, da bi odrazili tako veliko število predlogov. Veseli smo tudi zaradi nekaterih pomembnih eh, predlogov Aldeja, ki ste jih upoštevali. Kolegica se res veseli nadaljnim predlogom. Šeči je odstavek o somodalnosti in modalnem prenosu. Torej, Rečem lahko, da kolegica zaenkrat ne želi iti v podrobnosti. Podrobnejšo razpravo bomo imeli, ko bomo obravnavali drugi niz predlogov. Če smem, bi izkoristil to priložnost in podaril še štiri ali pet točk, ki se meni osebno zdijo pomembne, ker smo lahko še vedno boljši. Naj podarim pomankanje doslednosti med različnimi načini prevoza. To je še vedno problematično pri potovanjih, kjer imamo večkratno modalnost. Potem drugo, kar smo obravnavali danes, gre za multimodalne prometne sisteme. Tu je treba povdariti koridorje v tem te omrežjih, ker res lahko porabimo javno zasebna sredstva. Potem tretje, to je točka, ki mora biti načelna in bistvena. EU financiranje mora biti namenjeno, ampak potrebujemo prioritizacijo evropskih sredstev po načelu evropske dodane vrednosti. To je nekaj, pri čemer mogoče nismo vedno dosledni. Potem pred zadnji komentar iz moje strani, to smo že omenili, to je letalski svežen in dokončanje dogovorov s tretjimi državami pri tem lahko še vedno storimo več in lahko razrešimo nekatero oska grla in na koncu. Mislim, da delamo na tem, ampak podariti moram še enkrat, napredovati moramo pri interoperabilnosti nacionalnih železniških sistemov. Torej, namesto, da bi se sedaj spuščali v podrobnosti, kajti mislim, da poročevalec opravlja zelo dobro delo in počakali bomo na drugo fazo, da bomo imeli podrobnejšo razpravo in mogoče bomo potem imeli konkretnejše pripombe. Hvala. Hvala, Medja Kilonen. Kiitos, puheenjohtaja. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu, gospodu Van de Kampu, za zelo konstruktivno sodelovanje. Mislim, da je nekaj dobrega pri teh kompromisih to, da ste spravili različne predloge in jih uskladili. Seveda je to povezano tudi s stališčem parlamenta o prihodnem proračunu. Tu gre za to, kakšno je mnenje našega odbora ali parlamenta o prometnih emisijah. V Leipzigu, ko sedaj poteka kongres na to temo, in tam se pogovarjajo, o gospodarski podpori različnim vrstam goril. Mislim, da moramo zauzeti stališče tudi o tem vprašanju v tej beli knjigi. Zato, da bi se vprašali, kakšna je prihodnost, katero je gorivo prihodnosti v prometnem sektorju. Mislim, da ne moremo opustiti te teme, ne da bi to pokomentirali, ampak Sicer pa mislim, da ste upravili odlično delo in upam, da boste še naprej iskali dobre rezultate. Hvala, Karima Deli. Hvala, predsednik. Pravičila bi kolego Sekuto. Pozno je šel spat, ampak eh, zaradi pravih razlogov. Gospod Van de Kamp, hvala za vaše delo. Rada bi vam rekla, da je zelo pomembno, da v tej beli knjigi postavimo promet v trajnostno vizijo, skupaj s vsemi izzivi, ki so povezani s podnebnimi spremembami. In ko govorimo o podnebnih spremembah, moramo imeti promet na dnevnem redu. Da to ne bo nekaj odveč, ampak da bo to velika prioriteta. In pri prioritetah potrebujemo tudi načrt. To pomeni zmanjšanje. Kajti tu imamo obveznosti. Zmanjšati moramo toplogredne emisije za 20 odstotkov, 2020 za, do 2040 za 40 odstotkov, celo za 60 odstotkov do leta 2050. Kajti tu smo tudi v pogajanjih o tem, da ne smemo preseči dveh stopenj pokazati moramo tudi, da promet prihodnosti ne sme biti odvisen od fosilnih virov fosilnih goriv. Zato je pomembno, da pri virih prometa prihodnosti upoštevamo dvojni izziv. Torej najprej imamo izziv, ki se naša na vzdržnost, potem pa izziv, ki se naša na učinkovitost. In ko govorimo o učinkovitosti in vzdržnosti, potem seveda tu govorimo tudi o cenah vprašanje o cenah prinaša tudi posredno vprašanje o davkih in subvencijah. Torej, tu imamo tudi vsa druga vprašanja, kjer gre za cene, kjer govorimo o zunanjih stroških, govorimo o eksternalizaciji. Recimo, to imamo tudi v cestnem svežnju. Danes torej res moramo okrepiti to, kar smo izglasovali na področju izvajanja. To je pomembno odboru. Ni več dovolj, da imamo belo knjigo, ampak moramo v praksi imeti konkretne ukrepe. Zlasti, če govorimo o izvajanju. Prav tako moramo že sedaj začeti delati na izvajanju novih izzivov. Ne glede na to, o katerih vprašanjih govorimo, o digitalizaciji, o gospodarskem razvoju, o ločevanju v prometu, tu imamo količino, gospodarstvo, tu imamo socialne vprašanja, varnostne vprašanja. Vse te vprašanja so pomembna. Torej, gospod Vasekut, kolega, je bil prisoten pri oblikovanju prvega kompromisa, seveda ni še konec te razprave. In 2. junija naj bi imeli drugi sestanek, kjer bo dobrovnavnik Romizije. Tako hvala predsednik, hvala poročevalcu. Hvala, Peter Lundgren. Øh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najpomembnejša točka je povezana s socialnim dumpingom in zbegom kapitala. Vidimo namreč, kaj se dogaja na švedskem. Imamo le 250 evrov za te projekte in to je katastrofa. Potrebujemo razumne plače, da smo lahko konkurenčni. ko govorimo o tem protekcionizmu, ampak mi vidimo ta popoln protekcionizem. Vidimo prometna podjetja, ki skriščajo šoferje. Torej, ugotovili smo, da so to zelo žalostne novice, ampak žal je denar bolj pomemben kot pa blaginja ljudi. No, pri tem besedilu spremljamo kompromise, ki smo jih sprejeli in ki smo jih tudi zavrnili. In za me je nekaj pomembno in sicer, kot sem rekel, ta socialni vidik. Istočasno imamo tudi načelo subsidijarnosti. Ja, tudi to je zelo pomembno vprašanje pri beli knjigi. Osredotočili se bomo predvsem na kompromise. Pogovarjal se bom z gospodom Van de Kampom o tem, kako lahko oblikujemo te kompromise. Prav tako lahko omenimo tudi dostopnost, digitalizacijo, vzdržnost. To je pomembno tudi pametni transport, to popiram, ampak najpomembnejše je to, kar sem omenil prej. Varnost za potnike in vznike, informacije in spoštovanje zakonodaje. Treba je, da to spoštuje podjetje, ampak podjetja morajo spoštovati in izvajati to zakonodajo. V Evropski uniji moramo poskrbeti za to v prometnem sektorju. Potrebujemo tudi pošteno konkurenco, tudi to je pomemben vidik. In tu govorim o begu kapitala in o socialnem dumpingu. Hvala. Danke sehr, jetzt Jens Nielsen. Hvala, Jens Nielsen. Tak smo kje. Hvala lepa, predsedajoči. Tudi sam prihajam iz Švedske dvoje, kar je zelo pomembno pri delavcih, je naslednje. Veliko članov je to sicer že omenjalo. Govorimo o strukturni neenakosti v prometu, govorimo o enakopravnih priložnostih. Mogoče se v beli knjigi nasredotočamo dovolj na to iz vlastnih izkušenj, ko sem bil župan pred 20 leti, ko smo začeli delati za enako, to temo enakosti med spoloma, sem tudi sam videl, da sedaj vidimo rezultate. Imamo boljše načrtovanje pri prometni politiki, imamo več enakosti. To je bolj skladno z željami ljudi in seveda imamo tudi to socialno dimenzijo. Številni predlogi z moje strani, strani drugih se nanašajo na to, da bi zagotovili pošteno konkurenco. Imamo podjetja, ki tekmujejo na trgu in ne moremo imeti takšno situacijo, ko podjetja ne upoštevajo pravil glede socialnih pogojev, glede varnosti, to, kar jamči zakonodaja. Ne moremo imeti takšnih igric, ki temelijo na tem nespoštovanju zakonodaje. Potrebujemo pošteno konkurenco, dobre delovne pogoje, ki so tudi pošteni, tudi to je del tega. No, vidim določene premike v odnosu komisije. Komisija je bila tu nedavno in videl sem določene spremembe. Upam, da bo to pošteveno. Torej, tu gre za želje potem, da bi imeli nadaljno liberalizacijo trga, ampak tisti, ki sanjajo o tem, lahko pozabijo, da če ne bomo popravili socialne enakosti, s katerimi se soočamo danes. Rad bi, da to velja tudi za letalski sektor. Kmalo bomo sprejeli letalski svežen v Evropi in mislim, da smo že sedaj lahko bolj specifični, da smo lahko bolj konkretni glede socialnih vprašanj v letarstvu, da bo komisija vedela, kaj nam mora reči, ko bo obravnavala ta svežen tu. Hvala. Hvala. Sí, gracias, ja, hvala, predsedajoči. Kot ste sami rekli, kot je rekel gospod Van de Kam, bila knjiga ni direktiva, ni uredba. In predsedajoči, se lahko spomni, kako je z belimi knjigami. Gre za sliko časa. Čas je potekal, veliko stvari se je spremenilo, nekatere sanje so se izpolnile, druge pa ne. Torej, tu gre sedaj za revidiranje. In eh, to ni nek rigiden kodeks, tu gre za poštevanje različnih idej in prav gotovo bo poročevalec prispeval k temu. Ampak sedaj moramo postaviti diagnozo tega trenutka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 Omenil bi še to, kar smo rekli, to vprašanje, ki se nanaša na to, da bi odpravili vse, kar snaša na fosilna goriva in nafto. Mislim, da to ni realno, ampak to moramo skušati zmanjšati. In to, kar pravimo o prometu, ne bo dovolj, če ne bomo kaj dodali. In mislim, da moramo tu preučiti strukturne sredstva, druge sklade da bi imeli financiranje. Sicer ne bomo mogli storiti to, kar želimo storiti. Prav tako menimo, da moramo meniti teritorijalno vprašanje. Tudi to je treba upoštevati pri tej razpravi, seveda skladno s pogodbo. Potrebujemo pravo ravnovesje med različnimi vrstami prometa. Ne bi smeli kaznovati cestni promet. To, to je stara ideja, ampak dobro, Tu gre le za želje včasih. Živimo pa v realnem svetu in vedno bomo imeli cestni promet. Sveda so tudi pristaniške storitve bistvene za to, da bi prispevali konkurenčnosti naših podjetij in k možnosti izvažanja. Videli smo nedavno nesrečo v Alpah in Lahko se zamislimo na tem, kako so bile sprejete odločitve. Zdi se, da so te odločitve nekoliko nerealne, če na to pogledamo sedaj. Res moramo dobro razmisliti o vsem tem in izhajati moramo iz resnih in praktičnih predlogov. Kajti izboljšati moramo učinkovitost prometnih sistemov. Hvala. Hvala in za skup Bilbao. E, ja, hvala lepa predsedojoči. Zahvaljujem se poročevalcu za vas trud pri teh predlogih. Sama se ne bom spuščala v podrobnosti o vseh predlogih, ki smo jih predstavili. Mislim, da jih je 37, ampak ta bela knjiga je pomembna, strinjamo se. Ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak tu moramo pojasniti nekatere vidike. Najprej potrebujemo diagnozo težav. To mora biti jasna tež, diagnoza v parlamentu glede predhodnih težav pri predhodni beli knjigi. In potem ima tudi nasičnost v Evropi, če govorimo o številkah. In tudi ta BDP je dober motiv za to, da bi se strinjali glede obravnavitvih težav. Potem drugo, to imamo tudi doslednost. Potrebujemo doslednost v tej beli knjigi za vse države članice in to pomeni, da mora ta parlament zahtevati, da se poštevajo vse direktive in uredbe, ki se ne izvajajo zaenkrat sistematično v nekaterih primerjih. Tu govorimo o vseh teh vidikih, v vseh odborih, na vseh sestankih, pri vseh poročilih. Torej, potrebujemo doslednost pri izvajanju direktiv, pri izvajanju TNT, o tem smo govorili v preteklosti in nekaj tudi ni bilo postorjeno, recimo tu se vračam na leto 94, potrebujemo predlogo o enotnem nebu, potem imamo tu program Galileo, biti moramo dosledni, tudi če govorimo o končanju teh projektov. Naj spomnim, kako je bilo pred dvema tednoma. Komisari so predstavili 26 pobud, s katerimi naj bi zaključili oziroma dopolnili evropski digitalni trg. Torej, vse to je povezano, zato potrebujemo doslednost. Recimo, tu imam v mislih tudi Galileo, železniški svežen. Upam, da bomo to lahko sprejeli v prihodnjih mesecih. No, pravite, da ni dovolj sredstva na voljo. Da nekateri govorijo le o izdatkih, ne govorijo pa o prihodkih. Mislim, da potrebujemo prihodke, ja. Zaslužiti moramo ta denar, ampak razmisliti moramo tudi o virih. Kaj pa raba sredstev v državah članicah? Kako so države to uporabile? Torej, preučiti moramo to, ali obstaja potreba po izdatkih. No, glede doslednosti naj rečem, da moramo tu poštevati tudi strateško vlogo industrije. Potrebujemo ponovno industrializacijo, to moramo omeniti v tej beli knjigi. Prav tako moramo govoriti o intermodalnosti, poročvalec je to omenil, s tem se popolnoma strinjamo. Razmisliti moramo o različnih sektorjih, ki so tu vključeni, če govorimo o ladjah, avtomobilih, letalih. Tu potrebujemo vire za raziskave in za inovacije. To je treba jasno zapisati v tej beli knjigi. Razmisliti moramo tudi o premiku na železnice. Odločno moramo poskrbeti za ta prenos. Poročevalec ni omenil potrebe potem, da bi bilo v tej beli knjigi jasno, da imamo tu intermodalnost, raziskavo, inovacijo, vse je treba prilagoditi, vse mora biti na voljo vsem tistim, ki imajo zmanjšano mobilnost po Evropi. Potrebujemo tudi drugo ločno poglavje o sposabljanju. Potrebujemo nova podjetja, nove naložbe, zato da bi ustvarjali delovna mesta in potrebujemo tudi drugačno usposabljanje osebja. Potrebujemo usposabljanje in pametni promet. Potrebujemo posebno poglavje o vseh teh izzivih, s katerimi se srečujemo. Treba je poskrbeti za to prestrukturiranje, ampak dosledno po celotni Evropi, na poenoten način. Kajti tudi s tem bi olajšali mobilnost. Potem pa še zadnje, preglednost. Še vedno moramo zahtevati dodatno preglednost pri vseh naših projektih, na področjih, ker se to izvaja. In potem lahko na koncu rečem, da so podrobnosti pomembne. Naj omenim en sam predlog, to je 249. Tu gre za predlog misije, kjer poudarjamo pomembno z dvokolesniko in tu moramo dodati tudi trikolesnike, kajti v predhodni zakonodaji smo govorili o zelo inovativnem podjetju, to je bila zadruga mladih podjetnikov, ki so imeli projekt trikolesnikov, to je bil vzdržen projekt, ampak ta projekt ni mogel biti potrjen, ker trikolesniki niso bili omenjeni v evropski zakonodaji. Torej, res moramo razširiti število pojmov, ki jih vključimo v zakonodajo. Sicer imamo tu inovativne projekte, ki potem niso zajeti z evropsko zakonodajo in ne morejo steči. Tako, lahko rečem, da povsem podpiram nadaljno delo pri tem poročilu. Hvala, predsednik. Hvala poročevalcu in poročevalcem v senci za to izjemno delo, ki so ga začeli izvajati in s katerim bodo nadaljevali. Naj rečem, da je tu ogromno predlogov, 625. Težko bo doseči kompromise. Istočasno pa to kaže, kakšna je dinamika, kako aktivna je ta razprava v Evropi, da bi šli naprej, da bi imeli resne predloge, če govorimo o perspektivi evropske prometne politike. In Danes bi res rada ustrajala na nekaterih predlogih, ki smo jih omenjali večkrat v tem besedilu. Tu gre zlasti za vprašanja, ki so povezana z okvirom. Torej, da imamo res poenoteno evropsko politiko, če govorimo o prometu. To smo že omenjali v predhodni razpravi. Gre za vprašanja financiranja iz EFSI-ja, res moramo preučiti ta finančna vprašanja v evropskem okviru. To je pomembno. In zato sem želela podpreti ta predlog, ker podpiramo to, da bi imeli evropski okvir tarifikacije v cestnem prometu. Ta dimenzija mora biti upoštevana in tudi izvedena na evropski ravni. Potem imamo predlog, ki se imenuje oziroma nanaša na oblikovanje posebnega sklada za javni promet seveda se spomnim pretekle razprave in tu gre za to dimenzijo, ki mora prav tako biti povezana z revidiranjem bele knjige o prometu. Seveda bi rada podprla tudi tiste predloge, ki bodo vsebovani v kompromisu, gre za okvir za CO2, za lahka in težka vozila, onkraj leta 2020 gre tudi za okoljsko dimenzijo, In tu bi rada podala tudi predloge, kjer pozivamo komisijo naj vključite cilje, da bi za 30 odstotkov zmanjšali emisije CO2 v prometnem sektorju do leta 2030. Pri revidiranju bele knjige potem imamo zakonodajne predloge, ki bodo predstavljeni na svetu in parlamentu, da bi izvajali energetski in podnebni svežen. Tu je treba upoštevati te cilje in na koncu bi rada povdarila, da bomo pozorni na to, da bo komisija upoštevala ključne vedike z naših predlogov. Tu gre tudi za opredelitev novih ciljev. To gre tudi recimo za podvojitev javnega prometa v mestih. Hvala lepa. Hvala. Vim, omenjal si eh, pešce in kolesarje, ampak ne vem, ali kakšen kontekst, ali je to kritika ali pohvala ali kaj drugega. V Evropi imamo več sistemov kolesarskih poti. In mislim, da vse vodijo skozi mesta, če nisem napačno obveščen. Evropska kolesarska pot ena gre skozi Berlin in financiranje za to kolesarsko stezo prihaja iz različnih verov, regionalnih, občinskih in celo evropskih. Potem imamo tukaj še pohodništvo oziroma pešce, mislim, da nobenega mm, prometnega sredstva ne moremo uporabljati, če ne hodimo peš. Tudi do avta pridemo peš. Še posebej v mestih so pešci zelo pomembni. Poglejmo si primer Köbenhavna, če mislimo na jutri. Če bi pred 20 leti dejali, da bo danes več kot polovica ljudi v službo, v šolo, v Köbenhavnu odhajala s kolesom, bi mi dejali, da sem nor. Danes večina ljudi v Kopenhavnu um, po mestu um, torej vse premika s kolesom, ne z avtom. To je realnost. Kaj pa smo storili pri nas v Berlinu? Zgradili smo nekaj vrste hitro cesto okoli Berlina. To ni avtocesta, je hitra cesta, nekaj vrste obvoznica okoli Berlina, ampak zato plačuje uh, zvezdna raven Nemčije, ne mesto. Slišal pa sem tudi, da naj bi tukaj v Bruslju storili podobno. Ampak to nima nobene zveze z Evropo ali pa z re regijo. To je mestni projekt. In, ampak te stvari se naj bi financirale iz EFSI-ja. To ja, karkoli pa je vojdeno z kolesarstvom ali s pešci, to pa ne. Še nekaj številk. Kolesarski turizem, torej ne kolesarje na mestih, kolesarski turizem vsako leto prinese 44 milijard evrov. Tak je promet. To je enaka številka kot pa naprimer um, pri križarkah. Če bi nekdo dejal, da želi 2 milijardi evrov, ker želi spodbujati križarjenje po sredozemlju, potem bi sredstva takoj dobil, ampak 2 milijardi za kolesarjenje, to je pa preveč. In prosim, da o tem tudi razmišljaš, Vim. Tudi kolesarjanje sodi v Belo knjigo. Nikogar ne želimo izključevati. Seveda vem, da so avtoceste pomembne tudi za prihodnost. Ampak ne samo avtoceste, tudi druge oblike prevoza. Ker nikogar ne želimo izključevati, prosim, da upoštevaš ta moj komentar. Zdaj pa komisija, gospod Unid, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Nimamo več toliko časa, zato ne bom toliko govoril o kolesarjanju. Kolegica, ki je pristojna za povezavo med okoljem in prometom, bo nedvomno omenila kolesarjenje. Še enkrat hvala za poročilo. Poročilo je tudi po naši oceni zelo dobro. Tudi časovnica je odlična, tako da prosim, da se je držite. Predlogi sprememb nedomno kažejo, da gre za izjemno kreativen pristop odbora Tran. Prav tako pa ste tudi zavezani k trajnostni, trajnostni mobilnosti. To je zelo pomembno. Ničesar ne izgubljamo, ničesar ne pometamo z mize. Vesel sem tudi, da ste dosegli toliko kompromisnih eh, predlogov. Pet stvari bi omenil tako da boste lahko malo razmislili še pred vašim naslednjim sestankom 2. junija. Pogledal sem si te amandmaje in mislim, da je pomembno, da se pri ponotranjanju zunanih stroškov dogovorite, ker gre tukaj za zelo občutljivo vprašanje. Pri tem potrebujemo močno politično podporo. Potem cestni promet na cestni promet ne smete gledati kot na nekaj, kar bi eh, nasprotovalo socialnim vidikom ali pa integraciji trgov. Cestni promet je zelo pomemben, kajti je priložnost za vse nas. Na ta način lahko pokažemo, da se lahko tudi tržne vidike poveže s socialnimi. Na ta način lahko tudi povečamo kakovost um, delovnih pogojev v tem pomembnem sektorju. Podobno kot pri cestnem prometu, se komisija veliko sprašuje tudi o agenciji. Morda tukaj ne bo šlo za ustanovitev nove agencije, morda bomo uporabili že obstoječe in tudi ne gre za nova pooblastila. Gre predvsem za to, da morajo države članice na, pod, na področju izvajanja zakonodaje storiti več. Tudi, ko gre za načrtova, načrtovanje projektov, morajo biti države članice bolj aktivne. Le tako bomo dobili bolj aktivne prometni sektor. Potem tretja točka pristanišča. Tukaj ne gre toliko za uredbo uh, o pristaniščih. Pristanišča bi omenil v drugem kontekstu. So zelo pomembna in z njimi so povezani številni drugi vidiki, tako da vas prosim, da pristanišča omenite na drugačen način. Sicer ste jih omenili uh, v povezavi z omrežjem TNT, uh, ampak dobro bi bilo, če bi pristanišče dobila večjo ulogo, tudi širše. Potem urbani promet, promet v mestih. Tudi to je zelo pomembno. Samo na ta način se lahko izognemo temu večnemu vprašanju o subsidijarnosti. Ali gre pri tem urbanem prometu za vprašanje mest ali Evropske unije. tu moramo biti zelo uh, vključujoči in upoštevati vse politike, kajti vse je povedano tudi z mesti. Tudi tu mm, ste soočeni z integriranim pristopom, eh, ki je povezan tudi z omrežjem TNT. Predvsej vidikov v beli knjigi mora biti povezanih z urbanim prometom. Potem pa še zadnji vidik digitalizacija. Številni poslanci, ki so spregovorili, so omenjali digitalizacijo v okviru bele knjige. In tudi jaz se s tem strinjam. Jasno je treba zapisati, kakšne so naše prioritete in tudi s kakšnimi izzivi se soočamo. Naprimer, interoperabilnost je že eno od teh izzivov. Prosim pa vas, da nam tudi pomagate pri iskanju odzivov na nove izzive, naprimer na na avtomatizacijo in pa na eh, so uporabo prometnih eh, sredstev. Digitalizacija tudi pomeni dostop do podatkov in tudi na tem področju računamo na vas, potrebujemo vašo podporo, ker se soočamo z precejšnjim odporom v številnih delih prometnega sektorja. Hvala. Hvala, zdaj pa Wind Wonder Camp. Um, dank u zeer. Gospodine Filip, hvala. Hvala za vse te uh, spodbude in koristne informacije. De Grandes je omenil kompromisne amadmaje. Uh, Eh, ki jih pravzaprav niti ni videl, ker smo o njih razpravljali včeraj do povdne. V kompromisih eh, se bodo pojavili verjetno novi elementi. Tukaj se ne moremo prodeliti eh, sam, ker nismo konkretno razpravljali, ampak je pa pomembno, kar smo že slišali. To pomeni, da imamo odlične stike z komisijo. Eh, kar pa se tiče kolesarjenja in hoje, načeloma vi pravite, eh, to, kar vi pravite, je to kritika ali eh, opomba. Jaz bi rekel, da je to neke vrste pozitivna kritika. Če rečete, od doma moram peš do avtomobila, sam pač nimam avtomobila, ampak dobro. Ampak v evropskem kontekstu se sprašujem, e, tako kot je rekel gospod Unidi, ne pozabimo, e, v, v, e, v transport v Bruslu, promet v Bruslu ni a, e, moja zadeva, ne bi se v to spuščal. Že da pridete do uh, kraljeve palače, tukaj je uh, kar komplicirano, ampak če se vrnem, bi kolesa in uh, hoja peš. Uh, se naj bi eh, Evropa s tem ukvarjala? Moramo biti pri tem previdni. Za turizem je pa drugače. V vsakem primeru uh, bomo še naprej uh, vključevali to v delo pri kompromisnih predlogih, tudi uh, s sodelovanjem gospodu Kosti so vas bomo obveščali. Tudi jaz se še enkrat zahvaljujem poročevalcu in pa poročevalcem v senci ter vam želim veliko uspeha. Dobro, potem pa sledi naslednja točka, trajnostna urbana mobilnost, poročevalka je Karima Deli in kar daje mi besedo. Izvolite. Merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Ko govorimo o mobilnosti, Mobilnost ni cilj sam po sebi. Mobilnost mora biti pravica za vse evropske državljane. 80 odstotkov evropejcev bo kmalo živelo v mestih in mobilnost mora spodbujati dostop za vse, vključno z invalidi. Tu gre za dostop do šol, do dela, do kulture, do zdravja, do drugih rekreativni dejavnosti, ampak pogosto v mestih vidimo veliko mitov. Imamo odvisnost od mesta, imamo veliko prometnih zamaškov in ljudje so zaporniki. Ni neke izbrane mobilnosti, ampak gre za neko pasivno mobilnost, ker ljudje trpijo. In to je res absurdno, kajti 50 odstotkov premikov v mestnih območjih znaša razdalje do petih kilometrov. Torej, poročilo je jasno. Pri tem poročilu naj bi mestno mobilnost preusmerili na trajnostni promet, zato da bi reševali različne izzive v našem stoletju. Kateri so ti izzivi? Najprej imamo nujno vprašanje glede podnebnih sprememb imamo kmetijstvo, industrijo, tu ne bi zmanjšali toplogredne emisije, ampak zaradi prometa smo to povečali za 30 odstotkov. Mestni promet znaša četrtino toplogrednih emisij. In to predvsem izhaja iz cestnega prometa. Treba je spremeniti to tendenco. To je prioritetno, če želi Evropska unija res doseči cilje, ki si jih je zadala na področju emisij do leta 2030. Potem drugi izziv. Tu obstajajo tudi nujna zdravstvena vprašanja. Velika evropska mesta se soočajo s vse večjo nesnažnostjo vsak, vsako leto. Dragi kolegi, nekaj številk. Vsako leto imamo 400 tisoč tistih, ki prezgodaj umrejo zaradi finih delcev, ki izhajajo iz motorjev z dizlom. Žal mi je, ampak Evropska unija mora prevzeti svojo odgovornost skupaj z državami članicami. Ne smemo več izgubljati ni časa. Tudi OZN je izrazil svoje mnenje. Onesnaženost avtomobilov bo čez nekaj let znašala oziroma pomenila prvi razlog smrtnosti na svetu. Torej, tretji izziv. Nujno je, da poskrbimo za življenje uporabnikov na cestah zlasti pri mestni mobilnosti. Tu gre tudi za njihov obstoj. 38 odstotkov mrtvih je žrtev nesreč in sreč v mestih. To je nujno. In to je bilo podarjeno tudi v kontekstu sedanje krize. Preveč državljanov, ki porabijo preveč časa in svojih prihodkov za promet. Nekateri pa nima dostopa do prometa. Recimo, primer, v moji državi, v Franciji, imamo 8 milijonov oseb, ki nimajo dostop do, dostopa do mobilnosti, ki bi bila vzdržna ali nisna mobilnost. 8 milijonov jih je. Torej, tu bomo sedaj ustvarili nov pojav. Imeli smo energetsko prekarnost in sedaj bomo imeli mobilno prekarnost s tem poročilom. Torej, tu imamo še eno mobilnost. Ne samo, da je možna, ampak je tudi nujno potrebna. Pri prometu, pri vseh načinih prevoza moramo upoštevati tudi trajnostni razvoj, ampak to pomeni tudi nenehne raziskave in iskanje ravnovesja med socialnimi, okoljskimi, gospodarskimi učinki prometa. In tu je treba upoštevati potrebe sedanje generacije in tudi prihodnih generacij. Kajti sedaj smo v 21. stoletju, potrebujemo prihodnje perspektive. In pri tem poročilu naj bi tudi orisali svet, v katerem smo. Ne gre za svet čez 5 ali 10 let, gre za svet čez 15 do 20 let. In pri prometni politiki se moramo zazreti tako daleč prihodnost. Ampak zato Evropska unija potrebuje ambiciozne cilje na vseh ravnih oblasti. Smo, bližamo se vrhu v Parizu, ker bomo obravnavali podnebne spremembe in tu moramo dati energetsko učinkovitost v srce mestne politike mobilnosti. Zato predlagam Evropski komisiji, naj tako, ko se da, začne z oblikovanjem zakonodajnega svežnja, ki ga bomo imenovali podnebno prometni svežen. Zato, da bi v prometu imeli zavezujoče cilje zmanjšanja toplogrednih emisij, že sedaj bi tu pozvala komisijo naj reče in spodbudi tudi države, lokalne oblasti, da bi tu odpravili dizel do 2020, da bi progresivno odpravili tudi avtomobile na benzin do 2030 in do 2050 tega sploh ne bi več imeli. Torej, to so trije predpogoji. Prejti moramo na masivno rabo nefosilnih energij v mestni mobilnosti, zato da bo Evropska unija lahko spoštovala svoje obveznosti, če govorimo o zmanjšanju toplogrednih emisij plinov. Potem se moramo zavezati tudi k temu, da bi se osredotočili na načrt mobilnosti čistega prometa. Tu govorimo o kolesih, tramvajih, govorimo o različnih vrstah prevoza in govorimo o intermodalnosti. Zato predlagam podvojitev rabe koles v mestnih območjih do leta 2025, kot tudi podvojitev rabe javnega prometa do 2030. Torej, vse države članice z lokalnimi organi še nimajo načrta mestne mobilnosti, ki bi bil trajnosten. Prosim komisijo, naj popravi to vrzel zato da boste pogojili financiranje mestne mobilnosti s tem, da bodo lokalni organi začeli izvajati ta načrt mobilnosti. To je načrt vzdržnega razvoja. Torej, res morate spodbuditi te organe, naj državljane postavijo v srčje te politike, da se posvetujete z njim prej in potem, kaj ti tu gre za toliko dejavnosti, da bi z njimi izpolnjevali cilje, ko gre do progredne misije, ampak tu imamo tudi onesnaževanje zraka in drugo onesnaževanje gre za zmanjšanje nesreč. In treba je poglobiti to analizo, zato da bi to osvetlili. Recimo, tu gre tudi za hitrost. Gre za hitrost. Sama prosim države članice in lokalne organe naj omejijo hitrost na 30 km na uro do 2020, da bodo vozila bolj kompatibilna z drugimi načini prevoza. Ne pozabimo tudi na blago, ki se prevaža danes. Tudi to je pomembno pri prometnih zamaških, tu gre tudi za okoljske težave. Torej, pozivam k temu, da bi imeli evropski načrt tudi pri prevozu tovora trajnostno. To je zelo pomembno, ampak tu potrebujemo posplošitev mestne logistike. To je temeljni izziv in seveda je to treba povezati tudi z rabo koles za tovore, za elektronske tovornjake, avtobuse in tako naprej. In na koncu moram reči, da mora trajnostna mestna politika biti izvajena, ampak to, kaj potrebujemo? Ja, naložbe. To je osrčje to. To je glavno. Pri naložbah lahko rečem, da morajo biti te kakovostne, kajti tu gre za interes, ki zadeva vse. Gre za splošne interese javnosti. Preveč je držav, ki trpijo zaradi starih infrastruktur, zaradi prevelike stroškov. To poročilo predlaga nam 50 odstotkov prihodkov iz vinjet namenili izboljšanju mestne mobilnosti. 75 odstotkov cestnin naj bi namenili razvoju infrastrukture v mestnem okolju. Evropska komisija je preučila teh znanih 20 odstotkov evropskih sredstev, recimo tu imamo FEDER ali imamo instrument CEF, kohezijo imamo in to je povezano z vzdržno mobilnostjo v mestih in na koncu račun na komisijo, da bo podprla programe raziskav, in strateške naložbe, zato da bi imeli raziskave inovacije in mestni promet. Torej, danes dopoledne sem slišala, da smo to povezali tudi z Junkarjevim načrtom. Končno, hvala pročacu, ker se je boril za to, za to mestno politiko. Torej, kot vidite, je to poročilo, ki je res nek vzvod za mandat, kajti čakajo na nas, to je poročilo, ki nam bo res omogočilo, da bomo tu ponovno našli stike z državljani, kajti vsi potrebujemo mobilnost. In tu je nekaj zelo konkretnega. Gre za takšne projekte, kjer bomo povezali državljane z našimi evropskimi projekti. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Seveda, se bo oblikovanje poročila nadaljevalo s poročevalci v senci v prihodnih tednih. Kajti, mi želimo poslati sporočilo, da bi imeli dokument ne samo, kjer bi izpolnili prečakovanja in potrebe akterjev iz zadevnih sektorjev. Rada bi, da bi s tem poročilom upoštevali potrebe državljanov. Čakaj na to in hvala za vaše predloge in komentarje. Danke sehr. Außer Hvala. Klaudija Schmidt, Izabela de Monte, Petra Lukaševska, Petra Lundgren in pa jaz smo še na seznamu govorcev poleg poročevalcev Senci. Še kdo? Dobro. Hena Virkodene, prva poročevalka Senci. Izvolite. Yes, thank you, Mr. Chairman. Yeah. Hvala, gospod predsednik. Tako kot poročevalka se mi zdi uh, to globalni trend in trajnostna mobilnost je vedno bolj pomembna tema. Z poročevalko sva sodelovali še pred tem poročilom, ampak tudi eh, prispevka naše skupine dejansko še ne vidim v osnotku poročila ogromno tem je, s katerimi se ne morem strenjati kot možnost eh, javnega transporta brezplačnega, tako da se prepovejo avtomobili v mestih in podobno. Mislim, da moramo še naprej sodelovati in potem bomo prišli do eh, končnega poročila, ki bo za vse spremljivo. Naj izpostavim tri zadeve ki bi si jih želela videti v končnem poročilu. Prvič, uloga urbanizma. Ehm, mislim, da bi morali bolj izpostaviti e, uporabo e, in načrtovanje uporabe zemlišč, e, kar je predpogoj za mreže, ki bodo delovale varno in brez napak. Eh, take rešitve so zelo dolgoročne, to vpliva na obseg prometa, distribucijo prometa, varnost v prometu, pa tudi eh, status posameznih oblik prevoza. Eh, kolesarjenje in hoja sta zelo povdarjena iz stvari poročevalke. To je seveda treba upoštevati v zgodnji fazi planiranja in če temu tako je, so možnosti za njihov razvoj večji. Eh, za kolesarjenje in hojo je sicer poudarek ustrezen, ampak ne pozabimo na avtomobile, ki jih bomo v prihodnje tudi še potrebovali potem pa naj to povežem z inovativnimi in pametnimi tehnologijami. Z uh, pametnimi transportnimi rešitvami bomo imeli uh, varnejši in bolj okoljsko prijazen prevoz. Gre tudi za informacije o uh, stanju v prometu v realnem času, to bo lahko bolj učinkovito rešeno. Ne smemo pozabiti na rast Eh, oziroma gradnjo nove infrastrukture. Gotovo jo potrebujemo novo, obstoječo pa tudi moramo bolj pametno uporabljati. Potrebujemo uh, dobro sodelovanje z vsemi um, deležniki in interoperabilnost storitev. Vse oblike ali modalnosti je treba upoštevati. Uh, Eh, pri tem pa eh, zauzeti neko tehnološko neutralno stolišče, tako da ne izpostavljamo nekatere eh, rešitve narovaž drugih. Imamo že obstoječe možnosti za, zmanj, za zmanjševanje um, izpustov in tukaj moramo biti res neutralni. Potem pa uh, digitalizacija in uh, nove oblike transporta To prinaša velike možnosti. Eh, pri tem je uporabnik lahko bolj proaktiven kot razvojnik in tudi um, proizvajajo se podatki o transportnem sistemu. Vse to bo skupaj. Um, predstavljalo platformo za eh, večjo mobilnost. Eh, digitalizacija v transportu eh, je dobra rešitev, tukaj je veliko možnosti zlasti v razvo v mestih. Te tri eh, zadeve sem želela izpostaviti sedaj, gospod predsednik, in upam, da bomo vložili kar nekaj predlogov sprememb in seveda na to se bo razprava nadaljevala in upam, da bomo našli na koncu skupno rešitev. Hvala. Hvala. Lucy Anderson, naslednja. Thank you, Chair, and Hvala, predsednik in hvala vsem, ki sodelujete pri tem poročilu. Naj rečem, da je bila to uh, krasna izkušnja delati z Karin Madeli in tudi drugimi poročevalci v senci. Raz, dejansko sedaj razumem, kako ta odbor poudarja resno delo in resnost Eh, pri udejanjanju mobilnosti. O tem že dolgo govorimo, to je res. In eh, klima ima popolnoma prav, ko pravi, da je ključno ravno investiranje in imamo ogromno pomankanje investicij na tem področju. Za nas je to ključni vidik pri tem poročilu. Uh, In tudi študije Evropske komisije kažejo na pomen vsega tega od 2014 eh, in naprej. Eh, ko eh, govorimo o pomankanju 20 milijard evrov pri um, operativnih subvencijah, potem je to ogromen znesek. O tem smo seveda govorili v okviru EFSIA in CEFA. 80 odstotkov BDP-ja nastaja v mestih, več kot 80 odstotkov bo kmalo živela v mestih v Evropi in zaradi podnebnih sprememb, eh, ki jih omenja tudi poročevalka in dejstva, da bomo o tem spet govorili pozneje v eh, poročilu o svetovnih podnebnih spremembah, eh, se povečujejo izpusti toplogrednih plinov v transportu. 25 odstotkov pa prihaja ravno iz eh, transporta v mestih. Torej, eh, položaja v mestih ne smemo pozabiti. Razumem eh, Evropsko ljudsko stranko, ki ni ravno naravnana proti avtomobilom, ampak enostavno ne moremo zanemariti dejstva vezanih na podnebne spremembe in ob nesnaženje, ki jih povzročajo avtomobili in druga vozila. Zelo dobro je, da ste to uh, izpostavili, torej boj proti onesnaženosti zraka, pa tudi druge zadeve, varnost na cestah, uh, invalidnost, pravice uh, pešcev, vključevanje in tako dalje. Um, nismo tako uh, hierarhično zagozdeni, nefleksibilni, uh, ko gre za prioriteto uh, za kolesarjenje in hojo, ampak um, nismo pa tudi v, uh, ne sprejemamo tudi trenutne obeseditve v poročilu. Izpostavljam um, varnost na cestah. 73 odstotkov eh, državljanov v Evropi meni, da je varnost na cesti problematična v mestih. Ehm, imamo recimo eh, primere, ko si prostor delita vozilo in kolesar ali pa pešec in to je potencialno resen problem. Tega ne smemo pozabiti v tem poročilu. Z stališča SND skupine bomo eh, veliko prispevali eh, v eh, madmajih, ko bomo govorili o socialnem dialogu, delovnih mestih in vključevanju in ljudeh, ki delajo v mestih v prometu. In vemo, kako je pomemben. Mm, procent delovnih mest. To predstavlja 2,5 eh, milijonov delovnih mest po Evropi je v javnem eh, prevozu. Eh, in ne pozabimo pri tem socialne dimenzije in vključimo jo v to poročilo. Upora, strinjam se z uh, pomembno temo uporabe zemlišč Eh, to je treba povezati z eh, mobilnostjo v mestih. In eh, strinjam se, da so pomembne tehnologije važne, ampak ti niso odgovor na vse, če nimamo ustreznega načrtovanja in uh, investicij. Um, to je del rešitve, nikoli pa ne bo prevladujoči del rešitve. Uh, in na zadnje uravnoteženost. Še vedno je treba blago prevažati in dostavljati v mesto. Um, in pri tem uh, ne pozabimo na trajnost, pa tudi um, zelo kritični moramo biti, ko gre za invalide. In ne pozabimo, da smo um, zelo različni. Razlike so med eh, severom, vzhodom, jugom in zahodom Evrope. Eh, vse te eh, specifičnosti je treba upoštevati. Naprimer širitve mest v nekaterih delih, kar je zelo potem to težava za omrežje, ki bo delovalo, ker srečujete se za problemi um, vključenosti. Eh, in eh, revščine. Eh, razlike med bogatimi in revnimi so vedno večji problem. Torej upam, da boste v to upoštevali. Hvala. Evžen Sošenovski je naslednji. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvalil bi se tudi gospe poročevalki za predstavitev poročila. Kot bivši župan tretjega največjega mesta na Češkem in pa tudi glavarja regije, imam z mobilnostjo v mestih kar 16 let izkušen. V poročilu je zajetih precej pomembnih stvari, ampak mislim, da bi morali ostati na realnih tleh. Po mojem mnenju gredo številne stvari v poročilu predaleč, predaleč v prihodnost, kajti ne vemo, kaj se bo zgodilo čez 30 let. Tehnologije se danes razvijajo prehitro, da bi lahko dobro ocenili, kaj bo v prihodnosti. Bi pa povedal, da ima vsako mesto in pa vsaka regija specifične izkušnje s podnebnimi spremembami, pa tudi specifične potrebe. To pomeni, da ne moremo oblikovati pavšalnih rešitev, ki bi ustrezali vsem. Upoštevati moramo tudi načelo subsidijarnosti in pa sorazmernosti. Pavšalnih rešitev ne podpiram in to lahko povem na podlagi mojih dolgoletnih izkušenj kot župan. S tem je povezano tudi vprašanje hierarhizacije prometnih eh, modusov, promet, prometnih oziroma oblik prometa. Jaz nisem zato, da bi povsem prepovedali avtomobile v mestih. Tudi dolgoročno gledano ne, kajti kot rečeno ne vemo, kakšen bo razvoj tehnologij na tem področju. Mislim, da ni vedno smiselno spodbujati kolesarskih stez in pa pločnikov, kajti v nekaterih mestih to enostavno ni možno. Vem, da so v številnih regijah precej sredstev naložili v kolesarske poti, te pa se potem ne uporabljajo v meri, kot je bilo to pričakovano. To je povezano z pogoji, ki veljajo v posameznem mestu. Jaz se zavedam za tehnološko neutralnost, za upoštevanje tega načela. Po drugi strani pa seveda veliko govorimo o električnih avtomobilih, meni se zdi to kar smiselno. Ampak mislim, da so električni avtomobili drugotnega pomena, ne bodo v prvi vrsti. To so stvari, ki jih v mestih ne bo tako preprosto izvajati. Pomislimo na polnilnice, na primer. Tudi v nekaterih mestnih in pa so mestnih regijah stvari niso najbolj rožnate, kar se tiče zgradnje nove infrastrukture. Potem so tu še novi, nova pogonska goriva, kot so vodik in ostala. Vsa alternativna goriva je treba seveda upoštevati. In na tem mestu se lahko sporočeval, ko strinjam. Smiselno je, da razmišljamo o alternativnih pogonskih gorivih. Treba je podpreti nov razvoj mobilnosti v mestih. Čeprav sam nisem zagovornik eh, dodeljevanja namenskih sredstev, to ponovadi počnemo, potem pa se ta denar ne porabi za namen, kot je bil predviden. Tudi moji predlogi sprememb bodo šli v to smer veselim pa se že dela s poročevalko in pa z ostalimi poročevalci v senci. Hvala. Danke sehr, jetzt hat das Wort. Hvala, Matthijs van Miltenburg. Ja, dank u, eh, voorzitter. Uh, ik zal in het Nederlands... Hvala lepa, gospod predsednik. Govoril bom holandsko, eh, ki je v bistvu jezik mnogih kolesarjev, na nizozemskem, kjer je, jih je tudi veliko na cestah. Govorimo o mobilnosti in trajnosti. Vprašanje pa, kako doseči ta cilj. E, imam kritiko, ki jo želim podati. E, gre za vprašanje subsidijarnosti. O tem poteka razprava zelo pogosto. Seveda pred e, poročevalko naloga ni enostavna. E, nekako je razpeta med različnimi cili, ampak to se pogosto dogaja pri poročilih. Torej, moja kritika glede eh, trajnostne mobilnosti eh, v eh, prometu v mestih. Eh, torej, eh, Načrti sami po sebi morajo biti le inštrument, ampak kako bomo vse te načrte financirali? Finan financiranje ne more biti nekaj, kar mi postavljamo kot pogoj. Obstajajo najrazličnejše ravni eh, mesta, občine, province in tako dalje. In eh, obstajajo različni načini načrtovanja, v mestih obstajajo različni pristopi. Eh, v, na nizozemskem je pa regija tista, ki odloča o takih eh, načrtih mobilnosti. Torej, zelo težko je pri eh, trajnostni mobilnosti v mestih postaviti eh, obveznost eh, za. Eh, evropsko financiranje, kajti pristojnosti eh, so na različnih ravneh oblasti v različnih državah. Eh, potem pa, kako lahko eh, mobilnost v mestih vključimo v instrument za povezovanje Evrope in v mreže TNT temi mrežami moramo vzpostaviti povezavo, pri tem pa moramo biti previdni. Slišali smo, da bomo vendarle dosegli nek eh, kompromis z EPSI-jem, vendar pa ne smemo uh, tukaj dodatno črtati sredstev. Po mojem mnenju, eh, financiranje za infrastrukturo mora ostati tako, na takem nivoju, kot je že določeno v instrumentu za povezovanje Evrope. Sicer bomo v težavah. Ne smemo govoriti o prepovedih, eh, ki jih podaja Evropski parlament. Moramo narediti korak nazaj. Ne smemo postavljati uh, hierarhijo uh, prevoznih sredstev, uh, ne smemo um, zahtevati um, večjo uporabo ali izključno i porabo eh, javnega prevoza ali pa postavljati hitrostnih omejitev. Vse to je odvisno od mesta do mesta, ni ene eh, rešitve za vse. Vse mora biti po meri, če tako lahko rečem. Pozitiven pristop moramo imeti tisti, eh, ki potrebuje prevoz, se mora aktivirati. Naprimer, eh, v mestu, odkudar sama prihajam na nizozemskem, imamo ogromno sistemov, ki vključujejo uporabo koles. In to zelo dobro funkcionira. In naprimer, na eh, semaforjih, eh, so posebej um, označena mesta, ki so zaščitena za kolesarje. Ampak to eh, ni nekaj, kar se bo obneslo v vsakem mestu. Ne postavljamo hierarhije, kot sem že rekel. Obstajajo inteligentne eh, sistemi za transport. Intelligent Transport Systems. ITS eh, lahko bi rekli Intelligent Transport v Smart Cities tukaj raziskave potekajo, izvajajo se različne testiranja rešitev ITS, te, zato so že eh, rezervirana evropska sredstva in eh, zanima me tudi, kako se bo to povezalo z obzorjem 2020, na kar se tudi eh, navezuje načrt Junkerja. Torej, načrti za raziskovanje po vozil, ki, se med seboj, eh, ki med seboj komunicirajo in komunicirajo z okoljem, skozi katero se premikajo, eh, z eh, električnimi omrežji in tako dalje. Bojim se, da nam ne bo uspelo. Podali bomo kar veliko predlogov sprememb, to lahko rečem že v tem trenutku, kajti ta tema je zelo pomembna. Pome, Pametne rešitve se navezujejo tudi na uporabnike transporta v mestih. Kiitoksia. Hvala, Mäde Kilonen. Kiitoksia, raportööri Delli. Hvala, poročevajke, gospe Deli. tukaj moramo biti res previdni v parlamentu in tudi v našem odboru, tako da bomo dejansko prišli do pravih rešitev, do pravega ravnovesja v poročilu da se ne, in da se ne bomo omejevali na omejitve in prepovedi, ampak da bomo podali alternativne možnosti in da poskušamo eh, razviti načrtovanje transportne ureditve, izdaje vozovnic in tako naprej. Ta, eh, upoštevaje tudi druge oblike transporta oziroma vse oblike transporta. Zdi se, da uh, se bolj zauzemamo za uh, spodbudo tistih vrst transporta, ki se jih želimo. Vprašanje podnebnih sprememb, um, kakovosti zraka je nekaj, na kar ne smemo pozabiti, ampak kako se bomo tega lotili, je pa stvar, ki jo moramo še opredeliti. Pravo ravnoteže potrebujemo kot povsod. Če želimo, da bo to poročilo. Um, nasplošno široko podprto. E, seveda moramo podpreti načrtovanje transporta po celi Evropi in da so to vključene vse ravne oblasti. Pravo ravnotežje, kot pravim, moramo doseči. In, um, najti pozitivne rešitve eh, in pozitivne ukrepe, eh, ki bodo spodbujali razvoj. Eh, to pa pomeni, da moramo delati hitreje in ne le sprejemati predpise in prepovedi. V tem poročilu moramo spregovoriti tudi o tem, kako bomo organizirali to po celi Evropi kako bomo zagotovili, da uh, uh, ljudje uh, se bodo začeli uh, odvračati od uporabe lastnih avtomobilov in se raje odločati za uporabo drugih uh, oblik transporta, ki jih pa moramo zagotoviti in jih dati na voljo. Uh, v raznih eh, različnih državah eh, članicah imamo eh, spet številna in različna mesta in regije, ki morajo najti sami poti, kako naj rešijo te probleme. Zato upam, da bomo skupaj z poročevalci v Senci in poročevalko vse to pretehtali in tudi te probleme rešili. Tak, Lise, bude, Peter, eh, Ja, som ni vet, här jobbar som Hvala lepa. Kot veste, sem bil celo življenje voznik tovornjaka. Prihajam iz redko naseljene države. Tako da nimamo toliko alternativ cestnemu prometu pri nas. Sicer krožijo neke ideje na švedskem, da ne bi razvili železnice zaradi praktičnih razlogov, pa to žal ne bo izvedljivo, da bi imeli prevoz tovora po železnicah. Torej, govorimo o tovorih, ki so težki 50 ton poprečju. Kako pravzaprav lahko praktično gledano to prenesete na ta kolesa, ki bi prevažala tovor ali na avtobus ali železni. Torej, razmišljati moramo o praktičnih vidikih. Torej, tu moramo dati prednost našim ambicijam, ampak ja, seveda moramo poštevati tudi realnost. Mislim, tu obstaja potreba potem, da bi imeli dodatne raziskave glede alternativnih goriv, da bi lahko prevažali blago po cestah, ne da bi obremenjevali okolja. Mogoče imamo lahko tudi dogovor, da bi sprostili prometne zamaške. Mogoče bi lahko uporabili nočni čas, da bi vozili po noči, ne pa po dnevi, da bi razbremenili promet. Potem imamo tu kolesa, ja, zelo dobra ideja, ampak naj omenim tudi praktični primer kolesarjenje na švedskem po zimi, ko je temperatura eh, pod minus 10 in ko imamo, ne vem, 10 cm ali vem, več metrov snega, ne vem, ta ideja tam pri nas ne deluje. Kolesari so namreč zelo ranljivi, če nimajo svojih kolesarskih poti. Tako da je vse skupaj vredno razmisleka. Razmisliti moramo o alternativnih gorivih, imamo bioplin zaenkrat, ki se uporablja za avtobuse in imamo tudi kolesarjenje na švedskem, ampak sicer poletje, ampak zaradi našega podnebja, zaradi praktičnih razlogov, to ni vzdržno po zimi. Tako da moramo pomisliti tudi na vse te raziskave, ki so s tem povezane v prihodnosti, bi morali vsaj poskušati zaščititi mesta, mestna območja z rabo električnega prometa v prihodnosti, moramo raziskave posvetiti tem vidikom. To imam v mislih tovornjake, avtomobile in prometne zamaške v mestih. Ampak istočasno je zelo pomembno, da je tudi proizvodnja elektrike okolju prijazna imamo tudi veliko premogovnikov pri nas zaenkrat. Torej, potrebujemo raziskave tudi na tem področju, da bodo raziskave bolj osredotočene okolje. No- hvala, ker nimamo veliko časa. Mm, vas prosim, da se omejite na dve minuti v vaših prispevkih. Klaudija Šmit je prva, izvolite. Najlepša hvala, bom kar se da hitra. Tudi jaz se zahvaljujem za poročilo. Mislim, da ste v njem zajeli številne pomembne stvari, okoljske cilje, statistike, cilje z bele knjige in tako naprej. Seveda podpiram vse trajnostne rešitve. Prav tako podpiram um, kar se da nizke cene in pa tudi spodbujanje kolesarskih poti strani Evropske unije. Kot veste, prihajam iz Avstrije, iz mesta, ki je kolesarjem najbolj prijazno prosim, če poveste, katero mesto je to Salzburg. Ja. Pri nas eh, spodbujamo kolesarjenje, spodbujamo izgradnjo kolesarskih poti, potem postavljamo mobilne garaže za kolesa po mestu in tako naprej. Prav tako smo tudi veliki zagovorniki hoje in peščev, ker imamo pri nas veliko peščcon. Kot prebivalka Salzburga. Sem v tem poročilu lahko opisana kot nekdo, ki nima na voljo dovolj eh, možnosti za izvajanje meni ljubih dejavnosti, kot so kolesarje in pa hoja, ampak to je zelo grobo. S tem se ne morem strinjati. Sicer poročevalka tu omenja tudi načelo subsidijarnosti, ampak samo kot besedo in ne kot vsebinski pojem. Mislim, da gre tukaj za sodelovanje med EU, med državami članicami, med regijami in med mesti. To je veriga, ki mora vzpostaviti sodelovanje, če želimo urejati promet v mestih. Tukaj imamo potem še skupnosti, naprimer skupnost 30, pa potem skupnost za souporabo avtomobilov in tako naprej. To so dobri predlogi, ampak pri tem morajo mesta biti aktivno udeležena. Če ne bodo, potem ne vem, kako jih lahko potem usilimo neke predloge, ki jih bomo oblikovali tu. Tudi strani mest lahko dobimo nove, konkretne predloge in zato uh, mislim, da je to sodelovanje res treba spostaviti. Še enkrat, nima smisla mahati s kazalcem in nekaj žugati, ampak povabiti mesta k sodelovanju, tako da bomo res dobili dober, trajnosten, zelen proizvod. Hvala. Hvala, Isabela Del Monte. Alors, relatrice, le relatore. Poročevalci in poročevalcem v senci se zahvaljujem. Zdi se mi, da je to pozitivno delo glede na postavljene cilje, skrb za okolje, za um, družbo. Opažam pa in tukaj moramo biti bolj e, objektivni in kompleksni v svojem pristopu. Uh, naj podam primere, kar zadeva avtomobile, ne moremo jih kar demonizirati, ampak moramo najti nek inovativni pristop do mobilnosti v mestih, naprimer že pri banalnem iskanju parkirnega mesta. 12-odstotno in 18-odstotno znižanje avtomobilov avtomobilskega prometa je postavljeno tukaj kot cilj, ampak bolj eh, kot o avtomobilih moramo govoriti o vsebini, o razlogih, o hitrosti, o varnosti, o eh, ustavljanju in tako dalje. Pa tudi vprašanje dizla. Eh, če imamo dizel nove generacije, potem so izpusti podobni kot pri metanu razen tega pa uh, ne pozabimo na uh, načrtovanje prostora v mestih, na urbanizem in na uporabo zemlišč v povezavi z transportom. Potem uh, je tukaj še vprašanje in inteligentne razporeditve. Uh, imamo primere, naprimer uh, eh, Ediburga, ki je od uh, eh, ekomesta in podobno. Uh, moramo um, pripravljati naprimer priročnike uh, za inteligentna mesta, v Italiji to podobno že obstaja, to so virtualne rešitve, ki povezujejo transport in načrtovanje. Danke sehr. Hvala. Elizaveta eh, Lukaševska, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospe Deli želim čestitati, ker je v poročilu zajela zelo pomembne vidike, naprimer varstvo okolja, zmanjšanje spustov in tako naprej. Res eh, spoštujem njeno brezkompromisnost. Ampak z nekaterimi predlogi se žal ne morem strinjati. Naprimer, s vsemi temi prepovedmi in omejitvami, ki jih gospod Eli omenja. Zagotoviti moramo ravnovesje, kar pomeni zagovarjanje lastnega stališča, ampak tudi spoštovanje stališč drugih. Najpomembno je, da ostanemo mirni, preudarni in da si pogledamo, katere možnosti so realno izvedljive. Obenem moramo poštevati tudi kompleksnost celotne situacije. Mesta v Evropski uniji so različno razvita, ena bolj, druga manj. Mi pripravljamo predloge za naslednjih 20 in 30 let. To mora biti postopek in ne nek seznam zapovedi. Prebivalstvu moramo jasno povedati, kakšne bodo posledice onesnaževanja znaka, kako lahko zmanjšamo izpuste, naprimer. Vse to bo izboljšalo tudi stanje javnega zdravja v mestih. Ampak, če želimo to storiti, moramo pripraviti in predložiti objektivne študije. V to delo moramo seveda oplesti tudi župane vseh mest. Kajti, če bomo na različnih bregovih, potem nam vsi napori ne bodo pomagali nič. Pred nekaj tedni je bil zrak v Londonu izjemno onesnažen in takrat šele, da je londonski župan dejal, da prebivalci naj svoje avtomobile nekaj dni pustijo doma, konkretnih rešitev pa ni bilo. To je primer, ki se lahko zgodi tudi druge po Evropi, ne samo v Londonu. Upam, da bo poročilo dober kompromis različnih pogledov in ne zgolj nek seznam zapovedi, ker če ne, ne bo nič pozitivnega iz tega. Hvala. Hvala, Dieter Koch. Gospod Deli, najlepša hvala za vaš osnutek poročila. Številne stvari lahko podprem, ampak zaradi pomankanja časa se bom osredotočil na tri vidike, ki jih pogrešam v poročilu in v zvezi s katerimi bom pripravil tudi amandmaje. Prvič, večmodalno integrirano izdajanje vozovnic pogrešam. To je nekaj, kar mesta nedvomno potrebujejo. Potem pametni prometni sistemi, ki so povezani z vozili in z infrastrukturo s tem je povezano vse življensko učenje naših eh, občanov in občank. Če bodo prebivalci mest zavrnili te sisteme, potem jih tudi izvajati ne bo možno. Potem pa še tretjič. Smo odbor za promet in turizem. In zato se tu pojavlja tudi vprašanje prijaznosti podovalnih avtobusov in pa avtodomov. Hvala. Hvala. Kristina Revodalon. Merci, prezident. Hvala, predsednik. Najprej prisrčna hvala Karini in poročevalcem v Sencah, zlasti gospodu Andersonu za predstavitev in tudi za vse, kar ste predstavili, to vse zorne kote. To je zelo pomembno, pozdravljam se, kar ste rekli, zelo na hitro. Strajam na način, kar se mi zdi zelo pomembno, glede izboljšave dostopnosti. Res je pomembno, da tu oblikujemo pojem vzdržnosti v upoštevanje socialne politike, da tu ne bomo imeli le okolje in javno zdravje. Popodne bo predstavljena študija in tam vidimo, da imamo kohezijske in teritorijalne izzive. Zato je treba javne storitve in dostopnost povezati s tem. To moramo povdariti, zato da bi imeli trajnostno mobilnost, tudi socialno gledano. Popolnoma se strinjam s Karimo in Lusi. Še bolj moramo spodbujati izzive mestne mobilnosti skupaj s Kopom 21, zato da bi komisijo pozvali naj podpre pobude na tej konferenci, zato da bi imeli integrirano trajnostno mestno politiko. Potem pa naj izkoristim priložnost in službe komisije prosim naj preučijo različne evropske pobude, ki se nanašajo na mestno mobilnost. Kako je danes z izvajanjem in delom Evropske platforme o mestne mobilnosti na črtu v okviru svežnja misne mobilnost, to, kar je bilo sprejeto za 2013. In drugo vprašanje, kako misija ocenjuje delo Evropskega partnerstva za inovacije, to so pametna mesta in skupnosti, zlasti iz vidika odeležbe lokalnih organov in če govorimo o vidnostih teh partnerstv in ko govorimo o konkretizaciji na terenu, kajti tu imamo akterje, ki so povezani z mestno mobilnostjo. Hvala. Danke sehr, auch für die Einheit. Hvala tudi zato, ker ste upoštevali čas. No, še jaz bom stvar pokomentiral. Brez spremembe mobilnosti v mestih klimatskih sprememb ne moremo ustaviti. Kajti 70 odstotkov vseh izpustov predstavlja promet. In to je tudi eden od ciljev, ki smo jih potrdili na ravni Evropske unije. Ampak kako to doseči? Nihče ne želi prepovedati avtomobilov. To je jasno. Potrebujemo pa drugačno prometno politiko. Tudi mobilnosti ne rabimo omejevati. Obstajajo raziskave, ki pravijo, da se v zadnjih sto letih sploh ni nič spremenilo glede mobilnosti. Ljudje dvakrat, trikrat dnevno zapustijo svoje domove, samo razdalje so se nekoliko spremenile. Mobilnost je torej enaka. Ljudje so večinoma doma, v hišah, v stavbah. Potem pa še nekaj. Imamo ogromno možnosti um, kako spremeniti mobilnost. Naprimer, um, uporaba različnih e, elektronskih oziroma električnih vozil, tudi tovornih, s katerimi lahko pokrivamo radi približno 200 km. V Berlinu se je to že začelo uporabljati. Ampak treba je sredstva investirati na pravilen način. V zadnjih 20 letih smo v Berlinu bili priča izgradnji novih e, odsekov podzemne železnice. Namesto, da bi izgradili druge infrastrukture. Vsi vemo, da je podzemna železnica izjemno priljubljena, ker je pač podzemlja, ki ne ovira avtomobilov. Ampak pokazalo se je, da je to predrago, glede na kakovost um, prometa, ki smo jo pričali v Berlinu. Tudi um, gradnja avtocest na podeželjskih področjih je izjemno kritična, kaj ti, če si pogledamo, koliko hektarjev zemljič izgubljamo, je to res katastrofalno. Če se primerjamo naprimer z ZDA in če primerjamo Atlanto in Barcelono, vidimo, da so stvari drugačne. Ampak ne moremo kar tako razdeljevati sredstvo po posameznih projektih, če jih poprej ne preverimo. Marsikdo bo na razpis prijavil projekt, ki ne bo preučen, ne bo preverjen in dobil bo sredstva. Ljudje pa potem, naprimer, sploh ne bodo uporabljali tega, kar se bo zgradilo. Gospod Tolovski, prosim, če me poslušate, z vami govorim. Vi ste omenjali kolesarske steze. Dejali ste, da se te gradijo in da jih niče ne uporablja. V Berlinu smo pred nekaj leti 80% vseh cest um, nekako omejili na hitrost 30 km na uro. To je zmanjšalo pretok um, oziroma zmanjšalo število avtomobilov in se povečalo hkrati število tudi kolesarjev. Gospod Lundgren, bil sem na kongresu v Oloju, ki je na severu Finske in tam so mi dejali, da tudi po zimi kolesarijo, ne samo po leti. Tudi sam sem se odeležil ne, kolesarjenja pri minus deset in bilo je odlično. Tako, gospa Fosterjevila, gospa Kopčinska iz komisije, na vrsti, izvolite. Uh, good afternoon, uh, thank you, chair, uh, and thank you for giving us the floor. Lepo podne vam želim, hvala predsedujoči, hvala za besedo. Najprej naj rečem, da je bila ta razprava jasen indic, da je tema o mestih in mestni mobilnosti jasno nekaj, kar je pomembno za vse. To vam je blizu. Kot je rekla poročevalka v svojem poročilu, za kar smo jih hvaležni, moramo delati na mestni mobilnosti zaradi zelo pomembnih ciljev dekarbonizacije. ciljev izboljšanja kakovosti, ampak ne smemo pozabiti na to, da moramo delati na mobilnosti, zato ker je promet v mestih ključen za razvoj mest. Kajti večina evropskih državljanov živi prav v mestih in v mestih imamo tudi največjo koncentracijo evropskega BDP-ja. Torej, poskrbeti moramo za ta pomemben element izboljšanja kakovosti življenja v mestih. Zato je treba poskrbeti in to natančno preučiti. To ni prvič, da je komisija prisotna v tem odboru za promet Evropskega parlamenta, kjer obravnavamo mestno mobilnost. Naj izkoristim to priložnost in se ponovno zahvalim Evropskemu parlamentu, ker ste bili tako glasni in jasni v zadnjih letih, jasno ste omenjali ukrepe za to, da bi izboljšali mestno mobilnost v evropskih mestih. Poročevalka, tako kot številni drugi člani odbora, danes je jasno rekla, da potrebujemo ukrepe na vseh ravnih upravljanja. In mislim, da je to nekaj, kjer moramo jasno razčistiti vse vedike. Treba je pomagati mestom, izboljšati mestno mobilnost. To sta dve pomembni temi. Pustiti moramo mesta, naj sama poskrbijo za to. Istočasno imamo druge različne vrste dejavnosti, ki jih moramo imeti. Imamo tudi obveznosti županov, imamo različne ravni odgovornosti na regionalni, nacionalni, pa